Hello, everyone. Lepo zdrav vsem. We'd like to stay within the schedule. So please take your seat. Radi bi se držali predvidenega urnika in zato vas prosim, da se posedete in se pripravite na to, da boste poslušali zelo zanimive predstavitve in da boste potem lahko zastavili tudi vprašanja. Torej, lepo pozdravljeni vsi na javni predstavitvi o azilu. Dostop do učinkovitih pravnih sredstev je zelo pomembno vprašanje in to je vprašanje, ki ga bomo obravnavali v tem sklopu. Pravica do učinkovitega pravnega sredstva je predvidena v listini o temeljnih pravicah Evropske unije in vemo, da je to zdaj tudi del pogodb. Naj povem nekaj besed o tem, zakaj je pravica do učinkovitega pravnega sredstva tako pomembna. Gre za temeljno načelo. Eh, prava, ki je zapisano tudi v konvencijah o človekovih pravicah. S pravnimi sredstvi je mogoče okrepiti vsebino človekovih pravic in svoboščin, ne glede na to, za kakšno obliko gre in kako se to uresničuje v nacionalnem pravnem redu. Sodna praksa pravice, za, eh, torej sodišča za človekove pravice v Štrasburu Eh, je na tem področju zelo bogata in načeloma pravi, da je pravno sredstvo učinkovito, če omogoča uveljavljanje pravice. Če pa to ni mogoče, pa mora zagotoviti vsaj popravo kršitve oziroma krivice. Govorili bomo o tej temi s štirimi gosti. Gospoda Sabine Hekspil, je vodja enote na Evropskem sodišču v Luksemburgu. Naslednji gost je Serž Botar, nekdani predsednik sveta za pravde v tujih pravnih redih iz Belgije, je tudi Eh, član Inštituta za evropske študije in dela na pravni fakulteti. Naslednji gost je Neil Felsen, in, eh, ki je gostujoči predavatelj na Univerzi na Malti. In četrti govornik je gospod Martin Denheer, ki je član odbora Meyers, to je stalni odbor strokovnjakov za mednarodno preseljevanje begunce in kazensko pravo. Začeli bomo eh, s prvo govornico, ki bo govorila o sodni praksi glede dostopa do pravnih sredstev na Evropskem sodišču v Luksemburgu. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dostop do učinkovitega pravnega sredstva je dejansko zajamčen v členu 47 listine o temeljnih pravicah in sicer za vsako osebo, katere svoboščine jamči eh, pravo unije. To jamstvo je pisno in spada v primarno pravo Evropske unije in sicer od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, se pravi od 1. decembra leta 2009 vendar pa je to jamstvo obstajalo že dosti prej in sicer zaradi sodne prakse. Eh, sodišča, to je stalna ustaljena sodna praksa že eno četrtino stoletja. Gre sicer za načelo pravne zaščite, ki predstavlja splošno načelo evropskega prava, ki izhaja iz eh, skupnih ustavnih tradicij držav članic in eh, ki je potrjeno se členoma 6 in 13 E, Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. To načelo velja za vse pravice in svoboščine, ki jih jamči pravo Unije, ko gre za enakost e, žensk in moških, naprimer. E, tu je pomembna zadeva Johnson iz leta 1986, takrat je bilo to načelo enakosti prvič potrjeno. Potem so to pravice, ki izhajajo iz eh, državljanstva EU, iz svobošči notranjega trga in iz eh, pravic, eh, ki so zajamčene v prostoru svobode prava in, in varnosti. To velja tudi za področje azila in pristojni organi držav člani so tisti, ki uporabljajo pravo. To pomeni, da so načeloma eh, sodstva držav članic tista, ki morajo jam, jamčiti eh, sodno zaščito eh, strank v postopku in jim morajo tudi zagotoviti dostop do učinkovitih pravnih sredstev. To delajo na podlagi procesnih pravil nacionalnega prava. Dejansko, če ni In ker ni eh, evropskega prava na tem področju, je vsaka država članica tista, ki mora določiti pri, pristojno sodišče in ki mora tudi eh, določiti postopkovne eh, poti, eh, kako priti do eh, očinkovitega pravnega sredstva. Ta procesna eh, avtonomija držav članic pa je omejena s pravico do eh, Eh, učinkovitega pravnega sredstva. Nacionalne določbe se ne morejo uporabljati, če kršijo to eh, pravico. So, domače sodstvo je tisto, ki mora zagotoviti pravico do učinkovitega pravnega sredstva, zlasti na področju evropskega prava in, če smo bolj konkretni, na eh, področju azilnega prava. In, Evropsko sodišče je vključeno v ta eh, postopek, sodeluje namreč z domačimi sodišči v okviru vprašanj, ki se dajo v predhodno odločanje, ko gre za eh, tolmačenje oziroma razlago določenih eh, določb ali ko gre za sekundarno pravo. In tako se na sodišče lahko domača sodišča obrnejo, v zvezi z vprašanji o teh pravicah in kakšne so zahteve v zvezi z dostopom do učinkovitega pravnega sredstva. Eh, obstajajo razlike od, vsakega, eh, od primera do primera. Eh, sodna praksa je zelo bogata, ampak na tem konkretnem področju lahko omenimo sodbo z dne 28. junija 2011 zadeva Samba Djuf ta zadeva se nanaša na direktivo 2085 eh, sveta, ki določa minimalno število eh, oziroma minimalne standarde v zvezi z odozemo statusa eh, begunca v državi članice. Gospod Samba Djuf je državljan Mauritanije. On je uložil prošlo za mednarodno zaščito v Luksemburgu. Med razgovorom o tej prošnji je izjavil, da je Mauritanijo zapustil zato, da bi pobegnil eh, suženstvu in da želi ostati v Evropi zato, da bi lahko tu živel v, v boljših pogojih in da bi lahko eh, si ustvaril družino. Povedal je tudi, da zato, da bi lahko, da je da je ukradel e, eh, 3000 evrov svojemu delodajalcu bivšemu, zato da je eh, lahko prišel v Evropo in seveda e, je povedal, da se boji, da ga bo bivši delodajalec ubil, če se vrne v Mauritanijo. In e, v tem primeru je pristojni organ naredil dve stvari. Najprej je bila sprejeta odločitev, da se prošna preuči v okviru pospešenega postopka. In potem v Eh, tem eh, eh, okviru pospešenega postopka je bila prošnja zavrnjena in sicer z razlogom, da je gospod Samba Djuf predložil ponarejen potni lic in da so razlogi, ki jih je navedel v svoji prošnji gospodarske narave in razloge gospodarske narave ne upravičijo izdaje eh, mednarodne zaščite. Eh, gospod Sambadju se je pritožil, ampak luksemburško pravo določa naslednje. Ko je bila prošna obravnavala po hitrem postopku, v tem primeru je možna pritožba pred upravnim sodiščem, ampak rok za pritožbo je krajši kot v primeru običajnega postopka, se pravi, in v, v tem eh, eh primeru tudi ni več mogoča nadaljna pritožba, se pravi, edina možnost je upravno sodišče. Eh, Luksemburško eh, eh, pravo tako v bistvu izključuje možnost dodatnih eh, pritožb. Upravno sodišče je potem imelo določene pomisleke in dvome, ko je dobilo pritožbo gospoda Samba Djufa. Eh, in sicer se je spraševalo sodišče, ali je to kompatibilno s direktivo in ali je ta režim kompatibilen s pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Upravno sodišče v Luksemburgu je torej ta vprašanja poslalo v predhodno odločanje sodišču Evropske skupnosti. Najprej, kar zadeva direktivo. Direš, direktiva določa, da je možno učinkovito pravno sredstvo proti odločitvi v zvezi z prošnjo za azil. Vprašanje je bilo, ali je bila odločitev, da se ta prošnja obravnava v hitrem postopku, uh, Eh, odločitev oziroma odložba, ki je povezana s to prošnjo. Ko si eh, pogledamo dikcijo te določbe, izgleda vse skupaj zelo eh, jasno. Odločitev, da se neka prošnja obravnava v hitrem postopku, je seveda odločitev, ki se nanaša na to prošnjo. Ampak sodišče je dalo naslednjo razlago. ali je ta odločitev, da se, e, da se e, prošla obravnava v hitrem postopku mogoče e, del priprave in sodišče je direktivo razlagalo ravno v tem smislu, da ni nujno, da takšna pripravljalna odločitev lahko postane predmet ločene pritožbe. Torej, Luksemburško, Luksemburški pravni red je torej bil uh, kompatibilen z direktivo. In potem drugo vprašanje, kaj je z eh, dostopom do učinkovitega pravnega sredstva. Sodišče je reklo, da ni nujno, da se vse akte spodbuja dovolj je, da eh, je eh, omogočena uporaba pravnega sredstva proti pravnomočni odločbi. To, kar je pa pomembno v tem besedilu, so pa razlogi, zaradi katerih je bila prošta zavrnjena. Te razloge lahko sodnik preuči bolj poglobljeno. Ampak po luksemburškem pravu razlogi za uporabo hitrega postopka ostajajo več ali manj isti kot tisti, ki so pripeljali do zavrnitve prošnje. Se pravi, gre za naslednje dejstvo. Gospod Sabadjuf je predložil ponarejen potni list in pristojni organ je menil, da je bilo očitno, da njegova prošnja ni bila utemeljena. Torej, ti, te razloge je mogoče in se morajo kontrolirati se strani sodnika v okviru eh, pritožbe na zavrneno prošto. In zato bi bilo nesprejemljivo, glede na in upoštevajoč načelo pravice do učinkovitega pravnega stopna, če bi luksemburško pravo tolmačili tako, da nezmožnost spod, spodbijanja odločitve za hitri postopek povz, povzroči, da so povzroči, da se razlogov za zavrnitev ne bi moglo kontrolirati v okviru prizivnega postopka. Vsi razlogi zavrnitve torej morajo biti kontrolirani. Prošnja za. Torej, ni nujno, da uh, se pritoži proti odločitvi, da se prošnja obravnava v hitrem postopku. Torej, tu je nastopil problem roka pritožbe, Torej 15 dni v primeru hitrega postopka in v primeru eh, normalnega postopka je rok en mesec. In tu je potem tudi rečeno, da je to vse odvisno od okoliščin. Ali je tak rok zadosten ali ne. In eh, sodnik v državi mora oceniti, ali je 15 dni dovolj za to, da eh, stranka v postopku pripravi svojo pritožbo. Vendar pa je bilo povdarjeno, da je v interesu eh, pristojnih organov in pa eh, prosilca, da se čim prej odloči o taki prošnji. In končno ena sama instanca pritožba, sodišče je reklo, da to ni v nasprotju z dostopom do očekovitega eh, pravnega sredstva, kajti potrebno je zagotoviti eh, dostop do enega sodišča in ne nujno do več instanc. Hvala lepa, s tem sem končala. Uh, najlepša hvala. da no, poskušam zagotoviti, da bomo imeli na koncu še nekaj časa za vprašanja in tudi vam, da boste lahko na vprašanje odgovorili. Zdaj pa dajem besedo gospodu Seržu Bodarju, ki bo govoril o različnih interpretacijah, o različnih državah, ki so pripeljale do različnih dostopov do pravnih sredstev. Hvala, gospa predsedujoča. Uvodoma bi vam nekaj praktično predstavil. Za razliko od drugih govornikov nisem predstavnik nobene ustanove in tudi nimam nobenih poročil, ki bi jih lahko tu predstavil, temveč govorim v svojem imenu. Sem bil številna leta predsednik sodišča, ki naj bi dal učinkovito pravno sredstvo prosilcem za azil. No, in s temi svojimi izkušnjami bi rad vas opozoril na problematiko, s katero sem se uh, vse skozi srečeval v svoji državi. In sicer gre za to, da je treba povezati pravna sredstva v sam postopek harmonizacije. Zlasti, če gre tu za nek skupni evropski sistem za azil. Ko govorimo o harmonizaciji, o čem govorimo? Pri azilu gre za preprosto reč. Gre za to, da se isto prošnjo enako obravnava vsake države članice, torej da je enak uspe, enaka možnost za uspeh takšne prošnje v vsake države članice. In člen 47 pravi, da vsakdo mora imeti pravno sredstvo na voljo. Če se neka taka prošnja zavrne, ima prosilec eh, pravico do pritožbe. Sveda pa je veliko teh sodišč, kjer se lahko uh, pritožijo. Torej, uh, v Belgiji je bilo to recimo tako, da je bilo eno sodišče pristojno za to, vendar so sodniki mm, samostojno se odločali in tudi sam sem bil vodja takšne skupine sodnikov. 30 sodnikov je bilo, torej bi lahko dobili 30 različnih sodnih odločb. In seveda je težko potem zagotoviti harmoniziran pristop, vendar to je že nekaj drugega. Torej, gre za zelo pomembno vprašanje na področju azila. Harmonizacija je lahko težava na številnih področjih prava. Pri azilu pa je tako, da je zelo pomembno tolmačenje, tolmačenje dejstev. In kaj to pomeni? To pomeni neko subjektivnost. To se vidi že pri tem, kako se dejstva ugotavljajo. Nek prosilec za azil nima dokazov, da se ga preganja. To lahko povem iz svojih izkušenj. Nek prosilec pride uh, v, neko, v neko državo in prosi za azil. No, če pa dejansko ima neke dokaze, potem je to nekaj, kar je zaskrbljujoče, ker se nam zdi, da so takšni dokazi ponarejeni. Torej, Kot rečeno, zelo malo krat imamo pravka eh, z dejanskimi dokazi, če jih že imamo, dvojimo v njihovo verodostojnost. In tudi nijamo nekih sredstev, da bi preverili dejstva, ki jih prosilec navaja. Torej, kaj moramo storiti? Moramo najprej preučiti verodostojnost. To je pa zelo subjektivno vprašanje. Ali nekomu verjamemo ali pač ne in veliko prošen se ravno zaradi tega zavrne. Danes smo slišali veliko lepih načelih, vendar naj vam povem, da v moji praksi, ki je trajala 20 let, je večina odločb, ki so bile negativne, negativne zato, ker smo rekli, osebi ne verjamemo. Torej, subjektivnost je del azilnega postopka. Torej, gre za koncepte, ki so zelo subjektivni. Skladno z Ženevsko konvencijo begunec nekdo, ki se boji, da ga bodo preganjali. In že sam strah, bojazen je nekaj subjektivnega. Če rečemo, da je nek strah razumeli, je to znova nekaj, kar je nekdo tako dojel. Torej, znova gre za neko subjektivnost. Torej, kaj je izziv povezan s, z pravnim sredstvom, ki naj bo učinkovit? Gre za to, da je to glavni izziv v praksi. Torej, imamo pravka z veliko subjektivnosti in potem je seveda uh, eh, veliki ziv, kako dati skladna, skladne smernice tistim, ki sprejemajo odločitve. Že na ravni države je to lahko zapleteno, seveda je to potem tudi toliko bolj zapleteno na ravni EU. Hrati pa moramo dati neko koherent, nek koherentno odgovor tudi uh, Eh, pri sprejemanju pravnih praks. Torej, bodi si, ko imamo pravka z EASO ali katerimkoli drugim organom. Seveda, torej, pomembno je, da pritožbene inštitucije ne pošiljajo preveč nedoslednih sporočil. Ne vem, kako do tega priti, nimam čudežne rešitve. Ampak vseeno iz svojih izkušenj lahko rečem, da obstaja neka temeljna pravila, ki bi jih lahko uporabljali. Prvo pravilo je to, da moramo ločiti vloge uprave in sodnika. Moramo imeti nekakšno kakovostno schemo, analog, upravnih organov in sodnika. Nima smisla, da, sod, da sodnik upravlja delo, ki bi ga morali upraviti na prvi stopni, torej na ravni um, administracije. Torej, na prvi stopni treba preučiti uh, prošnjo. Takšna formalizacija je predpogoj za to, uh, se, da se borimo proti uh, tiranizaciji subjektivnosti, kot temu rečem. Torej, to je nekakšna, to je nekakšen najlažji, najmehkejši način, kako bomo skušali uh, formalizirati subjektivnost vsake odločitve in to tudi obrazložiti. To je pomembno, zato da lahko na drugi stopni Eh, prestajamo stališča, tako bo tudi sodnik lažje, bolj objektivno sprejel svojo odločitev. Torej, uh, vprašanje, ki iz tega izhaja, je, kako lahko prakso prevedemo v zakonodajo, vse to, kar sem sedaj predstavil. No, sedaj pa bom povedal nekaj zelo ikonoklastičnega, zlasti za nekoga, ki bi nekoč predsednik sodišča. In sicer, kdo nadzira nadzornika? Ali sodni, torej so, sodnik nadzira administracijo, kdo pa nadzira sodnika? Običajno je to sodnik na višji stopni. To je torej nekašna hierarhija. Imamo prvo stopnjo in drugo stopnjo, ki je pristojna za pritožbe vendar pri azilu ta hierarhija ni dovolj učinkovita v naših državah. No, to je vse moja hipoteza. Pripričan sem, da v EU ta hierarhija ni posem dosledna. V vsaki državi imamo svojo majhno hierarhijo, ni pa neke vrhovne instance, ki bi lahko uh, torej eh, nadzirala vse te hierarhije in učinkovitost pravnih sredstev, ki so na voljo. Torej, dejansko nimam nekega nadzora nad tolmačenjem pravil. Torej, ali bi lahko imeli nekakšne interne uh, kontrole nadzora? Ne vem, to vprašanje puščam odprto kajti potem se tudi dotaknemo že vprašanje neodvisnosti sodstva. To pa je seveda težava, ki pomeni, da ne moremo tako učinkovito izvajati eh, nadzora dela sodstva. And... Najlepša hvala. Zdaj pa bomo prisluhnili dr. Nilo Fezanu ki bo govoril o realnih dejanskih problemih pri dostopu do pravnih sredstev pri različnih postopkih in direktivah Evropske unije. Good afternoon. Lep pozdrav. Najprej naj se zahvalim odboru Libe, da ste me povabili in mi dali priložnost, da spregovorim na tem pomembnem dogodku, ki se odvija v zelo pomembnem trenutku za skupni azilni sistem. Z naše perspektive na terenu, kjer delamo s eh, prosilci azila, gledamo na ta trenutek kot trenutek velikega potencijala, pa tudi velikega tveganja. Obstaja potencijal, da okrepimo človekove pravice in zaščito, istočasno pa tvegamo, da bi eh, celoten azilni sistem temeljil zgor na nadzoru meja eh, in uh, varnosti. No, vsekakor je koristno analizirati pravico do dostop, dostopa do pravnih sredstev v luči različnih instrumentov in pravnih sodb eh, oziroma eh, sodnih eh, odločb. Istočasno pa se je praktično dobro tudi odmakniti od tega in razmišljati o stvarih v, eh, skozi oči. Eh, Eh, prosilcev za azil, beguncev in ljudi, ki delajo z njimi. In eh, zato se je potrebno vprašati, kdaj je dostop do pravnih sredstev pomemben in kakšni so dne, vsakodnevni izzivi pri soočanju s tem problemom. Dostop do pravnega sredstva eh, je namenjen zagotavljanju vsebine človekovih pravic in svoboščin, ne glede na to, kakšne obliki se uveljavljajo v domačem pravnem redu več sodb mednarodnih in regionalnih eh, organov je vzpostavilo kriterije, ki jih vsi poznamo. Skratka, pravna sredstva morajo biti hitra, učinkovita, eh, dostopna v praksi, nepristranska, neodvisna, uresničljiva in morajo pripeljati do eh, prekinitve ali eh, poprave kršitve, ki je bila zagrešena. Eh, Eh, podobno je zapisano tudi v 47. členu listine o temeljnih pravicah. Evropsko sodišče večkrat ponavlja, da gre za temeljno načelo prava skupnosti, ki izhaja iz ustav držav članic, ravno tako pa je to zapisano tudi v členih 6 in 13 Evropske konvencije o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Uh, Eh, seveda pa tukaj delo Evropskega sodišča za človekove pravice krepi tudi eh, povezava z Evropsko konvencijo. Ampak eh, postavimo dostop do pravnih sredstev v kontekst. Poglejmo si neke scenarije, ki so relevantni za današnjo razpravo pregled instrumentov pokaže, da izraz pravica do pravnega sredstva se uporablja primarno v kontekstu azilnega postopka. V petem poglavju direktive v postopku eh, so zapisane različne odločbe, na podlagi katerih eh, je eh, potrebna pravica do ustreznega pravnega sredstva ravno tako so predvideni časovni roki, v katerih mora biti sprejeti druga odločitev. Vemo, da eh, je to vključeno tudi v nove predloge komisije, v kateri pa se zdaj ne bom spuščal. Čeprav je v tej direktivi specifično naveden dostop do pravnih sredstev, pa obstajajo tudi eh, drugi primeri, ko je tak dostop ključen za prosilce za azil, ki iščejo zaščito v Evropski uniji v takih situacijah se prosilci za zil soočajo z odločbami, ki so jih sprejeli pravni ehm, oziroma vladni organi in vplivajo na različne vidike njihovega življenja. In eh, ravno zato morajo imeti pravico eh, zoprstaviti se tem odločitvam oziroma postaviti te odločitve pod vprašanje. Eh, pravzaprav se izzivi začnejo že posem na začetku, ko ljudje pridejo na ozemlje Evropske unije. Eh, pogosto pride tudi težav zaradi, naprimer, pomankanja ustrezne dokumentacije in takrat je potrebno preučiti, ali eh, imajo ljudje dejansko pravico, da zaprosijo za azil, pogosto pa so razmere na mejah negotove, podobno velja za operacije na morju. Frontex in eh, to, kar je bilo izpostavljeno v zadnjem poročilu Human Rights Watch, je tukaj, to je tukaj zelo relevantno. Eh, kako lahko torej v takih trenutkih, ko je dostop do pravnikov in nevladnih organizacij zelo omejen, sploh govorimo o učinkovitem pravnem sredstvu? Eh, tehnično gledano, ko je prošnja vodložena, prosilce za azil pokriva direktiva o sprejemu. Ta direktiva pa daje predvsem manevrskega prostora državam članicam pri tem, kako ljudi obravnavajo. Pri, eh, pridržanje ni prepovedano in države članice lahko eh, umaknejo oziroma znižajo eh, pogoje za sprejem. Eh, torej, tukaj je potrebno razmisliti o številnih praktičnih vidikih, kakšne informacije dobijo prosilci za azil o svojih pravicah po direktivi, ali vedo, da se imajo možnost pritožiti eh, nad odločbo in ali so jim te informacije na voljo pisno ali kako drugače, v kakšnem jeziku so jim posredovane te informacije. Standardna fraza, ki je zapisana v direktivi, v jeziku, ki ga naj bi prosilec, eh, za katerega se eh, sme domnevati, da ga prosilec razume, to je enostavno smešno. In eh, več smo danes zapodne že slišali o tem, kakšnih težav prihaja. Ravno tako je veliko tudi nepismenih ljudi ali ljudi, ki enostavno ne govorijo jezika, za katere se domneva, da jih razumejo. In tukaj eh, prihaja do velikih težav. Tudi kar zdiva pridržanje, to pomeni izolacijo in tudi izolacijo od vsega, kar je potrebno za to, da oseba lahko resničuje svoje eh, pravice. Kakšne je sploh možnost izmenjave informacij z unanjim svetom, kakšen dostop do centrov za pridržanje imajo nevladne organizacije in pravniki. Ali imajo osebe pravico. Eh, zahtevati svetovalce in kako naj neka nepismena ženska iz Somalije ali Afganistana ali nek mladoletnik izpolnil vse ustrezne obrazce. Mladoletniki in druge randljive osebe se soočajo z odložbami, proti katerim bi se morali imeti možnost pritožiti. Naprimer, eh, ker eh, gre za določanje starosti. To odločitev pogosto spremejo upravni organi, ki so ali pa niso sposobljeni za to, da to učinkovito storijo. In <clears throat> v takih primerjih je pravica do učinkovite pritožbe nad nepravično odločitvijo seveda ključna. V azilnem postopku se številnimi izzivi soočajo tudi pravniki in nevladne organizacije, ki pomagajo prosilcem za azil. Trenutna direktiva jim ne daje veliko manevrskega prostora, ampak daje nekaj manevrskega prostora državam članicam, vendar pa so včasih tu težave velike. Uh, Eh, Zapisana je direktivi zahteva, da so informacije in odločba na prvi stopni na voljo v jeziku, za katerega se sme domnevati oziroma je razumno domnevati, da ga oseba razume. Eh, eh, problem je tudi dostop do dokumentacije, ki se uporablja za podkrepitev. Podobno velja tudi za informacije o državi izvora in podobno. V takem kontekstu ni mogoče dovolj povdariti eh, to, da ima eh, postopek pritožbe eh, za učinek to, da se izvedba ustavi. In eh, v takem primeru mora biti oseba zaščitena pred eh, vrnitvijo v vseh fazah postopka, dokler pritožbeni postopek ni končan. Še en Eh, scenarij, kjer je pravno sredstvo ključno, je v kontekstu dublinskega transferja iz ene države članice v drugo. Eh, zelo glasni primer MSS je pokazal, kako neočinkovit je sistem eh, pritožbe. In tukaj je dejansko prišlo do obravnave, ki je bila v nasprotju z Evropsko konvencijo. Očitno je problematično, da Eh, pritožba nima avtomatsko za posledico, da se postopki ustavijo eh, in da je to odvisno od tega, kaj dovoljuje nacionalno pravo. V našem prepričanju, da so državljanov. Eh, ne moremo podvreči kakršnikoli obravnavi, Eh, je potrebno o tem razmišljati. Tu so tudi še nadaljne vprašanja, kako je mogoče v dablijskem postopku sploh eh, zoprstaviti se določeni odločbi. Uh, ali je omogočen dostop do pravnika in eh, tudi tukaj je problematično pridržanje, saj pogosto ti ljudje eh, čakajo na transfer v zelo dvomljivih okoliščinah in kako učinkovit je, učinkovita je njihova pravica do pritožbe v takih okoliščinah. Pogosto so prosilci za azil predmet administrativnih odločb. Poskušam izpostaviti, da dostop do pravnega sredstva eh, ne sme biti obravnava zgolj v omejenem kontekstu azilnega postopka, ampak da je potrebno upoštevati vse te možne situacije. Seveda so tudi še druga področja, kjer je eh, pravica do pravnega sredstva ključna, tudi ko gre naprimer za odločitve o združitvi družine in ko gre za socialne in kulturne pravice. Ampak eh, omejil sem se na eh, primere, ki sem jih do zdaj naštel. Eh, nisem pa zgolj želel upozoriti na izzive, ampak je potrebno govoriti tudi o odgovorih. Vsekako se zauzimamo za splošne kriterije, Eh, o tem, kakšno mora biti učinkovito pravno sredstvo, ampak tem elementom je potrebno dodati tudi horizontalni vidik. S pametno rabo obstoječih eh, mehanizmov financiranja in eh, partnerstva z nevladnimi organizacijami bi moralo biti mogoče zagotoviti ustrezne informacije, ki so jasne in razumljive in upoštevajo jezikovne potrebe prosilcev. Ravno tako bi morali pravniki in nevladne organizacije imeti poln dostop do prosilcev za azil in vseh dokumentov, ki se uporabljajo v teh situacijah. To ne velja samo za azilni postopek kot tak, ampak tudi za eh, oceno starosti in druge povezane postopke. Ravno tako bi Eh, morali upoštevati tudi ustrezno tehnično eh, znanje strokovnjakov, ki sodelujejo. Eh, pomembno vlogo pa tukaj lahko igra tudi Evropski urad za podporo azilu. No, najlepša hvala. Nekaj časa bomo še imeli za vprašanja, zdaj pa kar takoj predajam besedo gospodu Van Heerju, ki bo tudi govoril o praktičnih vidikih, eh, osredotočil pa se bo na razmere na mejah in na uh, morju. Torej, z veseljem bomo prisluhnili vašim izkušnjam. Hvala, predsedujoča, hvala, da ste me povabili. Imam predstavitev, ki ne vem, ali je vidna v tem trenutku. Dobro, hvala. Sam bom spregovoril o nekoliko eh, drugačnih vprašanjih, ki pa so tudi vezana na učinkovita pravna sredstva in dostop do azilnega postopka. In sicer govoril bom predvsem o dostopu do azilnega postopka na morju. Tukaj mislim, da Evropska unija mora še odigrati pomembno vlogo, uh, Eh, predvsem se tu eh, zastavlja vprašanje, eh, v kolikšni meri evropska azilna zakonodaja velja, ko govorimo o razmerah na morju. To je vprašanje, o katerem je bilo veliko govora tudi v Evropskem parlamentu, ampak zaenkrat še ni bilo ustrezno rešeno. Lani je bila sprejeta, je bil sprejet sklep sveta o Frontexu, je pa tu tudi primer pred Evropskim sodiščem zaradi napačnih odločitev v takih razmerah. Ravno tako parlament obravnava predlog za spremembo šengenskega kodeksa, eh, kjer je govora tudi o skupnem nadzoru v tretjih državah. In pa še nekaj bi omenil. Ni nemogoče, da bi zakonodajalci govorili o izvanju zakonodaje tudi na, v pomorskih razmerah. In eh, revizija šengenskega kodeksa vsekakor nudi dobro priložnost, da tukaj nekaj ukrenemo. O čem točno govorim, kaj so ključna vprašanja, ki jih je potrebno obravnavati. Najprej postopkovni standardni, kakšne eh, varovalke, postopkovne varovalke veljajo na mejah, eh, sploh je tu pomembno vprašanje preglednosti. Eh, potreba po pojasnilih in informacijah, to se je dobro pokazalo v kritičnem poročilu CPT o Eh, vračanju, podobno velja za primer, ko je Italija vračala priseljence v Libijo. Ta zadeva je trenutno tudi pred eh, sodiščem v primeru Hirsi proti Italiji in sodo pričakujemo še pred koncem leta. Vračanje eh, Libicev iz, iz Italije v času krize je torej uh, odprlo številna vprašanja, gre pa tu tudi za druga vprašanja nadzora nad mejami, naprimer uh, eh, v Španiji in drugod, kjer vse skupaj temelji na dvostranskih sporazumih z afriškimi državami, ki so vsi tajni razen sporazuma med Španijo in Zelenorskimi otoki, tako da nihče ne ve, kakšna je tukaj pravzaprav pravna podlaga, kako se nadzor izvaja. Uh, Eh, to pa ne bi smelo biti tako, kajti nadzor nad mejami sodi med temeljne naloge Evropske unije, zato bi tudi v Bruslu morali imeti nekaj pregleda nad tem, kaj se posamezne članice dogovarjajo s tretjimi državami. Naj spregovorim o postopkovnih standardih in o tem, kako se je svet odločil. Uh, Eh, lotiti se vprašanja eh, ljudi, ki se jih eh, prestreže na morju. Ta sklep sveta, kot rečeno, je zdaj pred Evropskim sodiščem, kjer naj bi se ga razveljavilo. In v nekaj mesecih bo sodišče tudi podalo svojo sodbo. Sklep sveta najprej pravi, da v pomorskih operacijah je potrebno spoštovati načelo nevračanja, potem pa je naštet cel seznam ukrepov, ki jih je mogoče sprejeti proti eh, ljudem prestreženim na morju. Gre za nadzor, eh, gre za izpraševanje ljudi, za prijem ljudi, mogoče je ladjo poslati nazaj, odkuder je prišla. Eh, Lano tako je mogoče migrante poslati v tretjo državo. Eh, In če tukaj govorimo o postopkovnih jamstvih, ki jih imajo ti ljudje, eh, jih v sklepu sveta sploh ne boste našli. In to pa zato, ker vse to po sklepu sveta sodi v okvir eh, nadzora, torej surveillance operations. In tukaj ni nobenih postopkovnih jamstev. Eh, prepoved vstopa je, naprimer, zelo eh, strogo urejena, ampak v primeru teh eh, tukaj opredeljenih operacij pa eh, ni nobenih postopkovnih jamstev. Videli bomo torej, eh, ali se bo sodišče strinjalo z mano, da gre tudi v tem primeru pravzaprav za nadzor nad mejo in da če nekoga pošlaš nazaj, je to vračanje in to pomeni. Eh, prepoved vstopa. In eh, če si pogledamo ukrepe, ki jih ta sklep sveta eh, dovoljuje, sem sodi tudi prijetje, vračanje, pridržanje in vse to so stvari, ki jih sicer urejamo v direktivi o vračanju. tem prehajam tudi do prvega priporočila ali pa vprašanja, ali so pomorske mene operacije, eh, ki se opredeljujejo kot meni nadzor, eh, ali so to take operacije, da eh, ne terajo postopkovnih varovalk. Če je vaš odgovor ne, potem bi zakonodajna rešitev bila vezana na predlog, ki je zdaj v tem parlamentu. Eh, potrebno bi bilo razčistiti določene določbe v šengenskem kodeksu, eh, kar zadeva varovalke eh, na mejnih pregledih in to bi potem moralo veljati tudi za preglede na morju. Drugo priporočilo in s tem bom tudi zaključil pa eh, se nanaša na eh, tajno naravo sporazumov. Španija jih ima s šestimi ali sedmimi afriškimi državami, Italija ga ima eh, z Libijo, tudi nekaj protokolov je bilo podpisanih. In eh, tudi aprila ob masovnem odhajanju libijskih migrantov je bil podpisan podoben sporazum, tem priseljencem je bila izdana humanitarna viza, ampak je bil, zapisano je bilo tudi, da vsi, ki so prišli v Italiji po določenem datumu, eh, pa so bili vrnjeni v Tunizijo. Poleg tega je Italija tudi operacijam na morju namenila kar nekaj svojih eh, plovil. Eh, Torej, vsi ti sporazumi, ki so jih eh, države sklenile s tretjimi državami, bi morali biti podvrženi določeni ravni nadzora in eh, tudi meni kodeks predvida, predvideva, da je potrebno Evropsko komisijo obvestiti o sklepanju tovrstnih sporazumov, tako da bo komisija preverila skladnost z menim kodeksom to bi moralo veljati ne samo za eh, kopenske meje, ampak eh, tudi za morje in vsekakor bi morali zavezati države, da komisijo obveščajo o vsem, kar ima opravka z menjimi postopki, da torej o vsem obvestijo komisijo. To sicer ne bi zagotovilo popolne preglednosti, bi pa vsekakor predstavljalo nek prvi korak. No, ker eh, sem poskušal biti eh, zelo kratek, smo eh, v našem odboru pripravili tudi dopis na to temo. Več najdete tudi na naši spletni strani, eh, ki jo vidite tudi navedeno na tej prostovnici. Najlepša hvala. Hvala. hvala za vaše predloge in priporočila nam kot zakonodajalcem. Mislim, da je zelo pomembno, da eh, se lotimo tudi vprašanja dvostranskih sporozumov s tretjimi državami in tudi, kar zadeva predstavitev gospoda Falcona. Ko pripravljamo zakonodajo, je zelo pomembno vedeti, kaj se skriva za besedami, eh, kakšna je realnost in kako se bodo stvari uresničevale v realnosti, če sploh. Več ne bom povedala, pet minut imamo na voljo za vprašanja. Izvolite. Mr. Bosotil. Gospod Bosotil. Uh, and... Hvala, predsedujoča. Rad bi se zahvalil in čestitev vsem govornikom za zelo zanimive predstavitve. Zastavil bi vprašanje zadnjemu govorniku, gospodu Hajerju, če sem prav izgovoril ime. Uh, vaš argument temelji na tem, da ko potekajo operacije na morju, je eh, vseeno potrebno spoštovati načelo nevračanja in to je dobro. Mislim, da ni nobenega vprašanja, da v takih primerih je potrebno zaščititi pravice ljudi do azila. Ampak vsekakor ste spregledali dejstvo, da gre tu za neke ilegalne poti, da gre za nezakonito početje, da gre za tihotapljanje in trgovanje z ljudmi. In v trenutku, ko se prestreže neko plovilo eh, in eh, ko ljudi pripelješ v Evropo, eh, to pravzaprav pomeni sostorilstvo pri trgovini z ljudmi. In eh, čeprav se celoti strinjam, da moramo zagotoviti pravico do azila vsem, ki to pravico potrebujejo, pa to eh, vsekakor ne pomeni, da bi morali to početi na nek način, eh, ki bi nas pripeljal do tega, da postanemo sostorilci pri kaznivem početju. Eh, ena stvar je, če nekdo pride v našo državo na letališče, na mejo, eh, kakorkoli prosi za azil in ga dobi. Nekaj drugega pa je, če prestrežemo ljudi pri neki eh, nezakoniti dejavnosti in postanemo sostorilci pri tej dejavnosti v imenu eh, zagotavljanja azila. Gre torej za zelo občutljivo zadevo in eh, prosim bi vas, če se lahko na to odzovete. Ja. Ja, posem se strinjam, gospod Pusutil, da gre za veliko dilemo in tukaj lahko govorim tako kot pravnik, kot, kot politik, ampak kot eh, Eh, pravnik, vas prosim, da eh, si zastavite vprašanje, ali mislite, da je primerno, da lahko na morski meji počnemo stvari, ki jih ne moremo početi nikjer druge. Ali je primerno, da se ljudi prestreže, se jim preveri dokumente in se, jim, uh, potem, se jih potem vrne nazaj, ne da bi dobili kakršna koli jamstva. Uh, Eh, ali ni to enostavno neko izogibanje vsem strogim pravilom, ki jih predvideva šengenski kodeks o tem, kako nadziramo meje. Gre sicer za formalno vprašanje, ampak mislim, da bo tudi sodišče eh, na tak način obravnavalo šengenski eh, kodeks. Potrebno se je torej držati določenih Eh, pravil na meji in če mejo potem premaknemo nekaj kilometrov stran, potem teh pravil ni več treba spoštovati. Eh, vem, da se odpira dilema, kaj storiti s temi ljudmi, ali jih pošljemo nazaj, ali jih pripeljemo na evropska tla in tam izvedemo vse ustrezne postopke. Torej, res je to dilema, se strinjam. No your... Za to dilemo nimam rešitve. Eh, lahko pa uh, vam povem, kaj pač bi tukaj uh, bilo ustrezno na podlagi zakonodaje. Ja, mislim, da je potrebno izpostaviti tudi, da uh, prosilci za azil uh, nezakonito prečkajo mejo, ne samo, ko gre za morje, ampak tudi na kopenski meji, na letališčih. Dogaja se tudi, da. Uh, prosilci za azil eh, zakonito stop, eh, pridejo na ozemlje, potem pa tam nezakonito bivajo in v takih primerih ne postavljamo pod vprašaj dostopa do azila, postavljamo ga pod vprašaj samo, ko gre za eh, ljudi, ki jih prestrežemo na morju, ampak pravzaprav je za večino ljudi skoraj nemogoče, da bi na nek zakonit način prišli v Evropsko unijo. To velja za ljudi iz eh, Somalije, Afganistana, Irana, Iraka. Ti ljudje zelo težko zakonito pridejo na ozemlje Evropske unije. Eh, poleg tega pa priznavamo njihovo potrebo po pravici, ko pridejo na naše ozemlje in zaprosijo za azil. Torej, mislim, da. Eh, to ni prava dilema, kaj ti sicer pošiljamo ljudi nazaj tja, kjer se njihove pravice kršijo. Še kakšno vprašanje? Ste želeli kaj dodati? Ne? Dobro. Potem pa najlepša hvala. Kar takoj bomo začeli z naslednjim sklopom o sankcijah. Najlepša hvala vsem govornikom in hvala vsem, ki ste jim prisluhnili. Bueno, vamos sin solución de continuidad, vamos a... Nadaljujmo. Nadaljujmo z delom. Tako danes do povdne kot popovdne obravnavamo zelo pomembne teme, da se bomo res lotili teh tem in moramo tudi naoliti odnose med svetom in parlamentom glede tega vprašanja sedaj. Eh, torej imamo polsko predsedstvo, ki to nam bo pomagalo pri oblikovanju nadaljnega dela. No, brez nadaljnega bom kar dal besedo gospe Tini Aktefot, članica odbora za preseljevanje, begunce in demografijo pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Izvolite. Grazie. Thank you. Uh... Hvala lepa. Aketoft, si pišem, razumem, da je to težko izgovoriti tudi na švedskem. Zahvaljujem se v imenu parlamentarne skupščine Sveta Evrope, da lahko danes tu spregovorim o tej zelo pomembni temi, ne glede na to, ali smo člani EU ali ne. Zakaj me zanima ta tema? zaradi treh eh, razlogov, ker sem članica namenske skupine skupščine, ki se ukvarja z uh, velikimi masovnimi prihodi migrantov. Leto smo bili na Lampeduzi, na Grči in drugod, kjer je prišlo do takšnih dogodkov. Drugič, vprašanje pridržanja migrantov je nekaj, kar je prednostna naloga za nas že več let. To je ena uh, glavnih tem, s, kateri, s katerimi se ukvarjamo. In tretjič, svet Evrope ima številne zakonodajne akte, ki so zavezujoči za članice EU in svet Evrope glede uh, pridržanja. No, zaradi uh, takšnih zakonodajnih aktov je že bilo predvsej postopkov pred različnimi institucijami. Predržanje nezakonitih migrantov in prosilcev za azil se je zelo povečalo. V Združenem kraljestvu se je desetkrat povečalo od zgodnjih 90-ih v Franciji, od 750 leta 2003 na 1704 ljudi leta 2007. Torej, prišlo je do povečanja pridržanja, vendar ne zgolj zaradi tega, ker je več prosilcev za azil, temveč zato, ker si države članice eh, torej so bolj naklonjene k temu, da eh, prosilce pridržujejo eh, in to jim tudi omogoča direktivo o vračanju. In žal je to dalo državam članicam sporočilo, da je daljše pridržanje uh, sprejemljivo, saj direktiva omogoča šestmesečno pridržanje, ki se ga lahko podaljša na osem mesecev. No, politiki se včasih sprašujejo zapletena vprašanja, vendar mi se moramo vprašati le, ali je res potrebno toliko ljudi zapreti in če že, zakaj, zakaj tako dolgo. Odgovor bi moral biti preprost, vendar že samo izhodišče. Mednarodna zakonodaja je jasna, pridržanje mora biti zadnja možnost, ne prva, ne druga, temveč uh, zadnja. Konvencija iz leta 1959 govori, da ne moremo nekoga pridržati zgolj zato, ker je nezakonito vstopil v državo članico ali ker je zaprosil za azil. In tega ne smemo pozabiti. Moramo vedeti, da te osebe niso zagrešile nobenega. Uh, Eh, kaznivega dejanja. Praviloma so utrpele težke življenjske okoliščine in sedaj so pridržani. Torej, toliko uvodoma, sedaj pa naj vam nekaj povem. Glede resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope glede uh, pridržanja migrantov. Ta načela nam bodo pomagala pri razpravi. Prvo načelo je, da mora biti pridržanje zadnji izhod. Najprej moramo najti druge alternative, predno se odločimo, eh, če je pridržanje primerno. Drugič, če se odločimo za pridržanje, potem moramo upoštevati mednarodno zakonodajo, ki strogo omejuje, kdaj se lahko poslužimo pridržanja. Torej, potrebujemo večjo jasnost mednarodne zakonodaje na tem področju. In drugič, če se odredi pridržanje, potem moramo osebo pridržati v primernem uh, objektu in mu nuditi primerno podporo. Drugi govorniki bodo morda več kaj več povedali o alternativah. Seveda pa je treba to vprašanje poglobljeno še obravnavati. Naj povem nekaj stvari, ki so očitne. Zakaj je potrebna alternativa? Alternativa, če ne drugega, je cenejša. Recimo na, v Kanadi je, se je skazalo, da uh, Alternativne rešitve so bistveno cenejše od pridržanja in to so pokazale tudi številke, vendar ne gre zgolj za stroške, gre za vprašanje uh, tega, kakšno psihološko škodo bo nekdo utrpel, če bo pridržan. In torej tu ne gre samo za denar sem, šved, sem švedinja in zato se mi zdi zelo pomembno, da tudi štokholmski program predvideva alternative pridržanju. Vendar ta program govori o pridržanju zapornikov, ne pa azilantov ali migrantov. Naj še enkrat ponovim. Zdi se, da manj skrbimo za tiste, ki niso zagrešili umora, temveč zgolj želijo vstopiti v neko drugo državo. No, če se že odločimo za pridržanje, moramo upoštevati mednarodno zakonodajo. Sveda, Evropska lista na človekovih pravicah ni uh, panaceja uh, in določene stvari treba sve bolj določeno določiti. Torej, kaj želim povedati? sodišče je dejalo, da če, pridrž če je pridržanje zakonito, mora biti potrebno. Če nekdo ni begosumen, če nekdo ima sredstva na voljo, potem lahko je načeloma uh, pridržan. Le, če so izpolnjeni drugi uh, pogoji, recimo, če se nekoga pridrži zaradi tega, ker se ga želi izgnati in žal tudi moja država to uporablja za izgovor, za pridržanje. Torej, morali bi se ogledati sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, da bi zadeve bolje razumeli. V obdobju 2004-2005 smo govorili o nepričakovanih prihodih nezakonitih migrantov. No, sedaj pa je drugače, sedaj vemo, da lahko pričakujemo, da bodo prišli. Seveda nismo načrtovali tega, da bo prišlo do arabske uh, pomladi, vendar številke, katerim smo sedaj priča, ne presegajo teh, katerim smo bili priča nekoč. Torej moramo biti pripravljeni na takšne uh, prihode in moramo imeti uh, sprejemne centre, ki so primerni za to nalogo. Direktiva o vračanju ima določene nedoločbe glede tega in tudi smernice Sveta Evrope glede eh, prisilnega vračanja. Vendar te določbe niso dovolj stroge, da bi centri dejansko oziroma natančne, da bi centri točno vedeli, kaj se od njih pričakuje. In zato smo mi določili 15 minimalnih standardov za pridržanje migrantov in prosilcev za azil. In prosili bi ministre, naj tudi oni poskrbijo za neke minimalne standarde glede tega. S tem bi torej dopolnili evropska pravila glede zaporov. Tudi tu smo mi sodelovali in dali svoj prispevek uh, pri oblikovanju teh smernic. Torej, kot članica eh, parlamentarne skupščine Sveta Evrope naj povem še enkrat. Pridržanje je res lahko uporabljeno, ko je potrebno in moramo imeti skupno razumevanje, kaj pomeni, da je potrebno. Pridržanje mora biti sorazmerno glede na cilj, ki ga želimo doseči. To pomeni, da moram imeti pravično ravnovesje med tem, da me je do uh, pravice do svobode in med interese države. Torej, samodejno pridržanje neke osebe pomeni kršitev teh načel. Moramo najti alternative pridržanju. Če pa nekoga pridržimo, mora biti pridržan v človeških razmerah in moramo zagotoviti, da eh, ne zapiramo ljudi, ki bi morali biti svobodni. No, Hvala. Ne morete si predstavljati, kako nas veseli, da smo slišali to, kar ste pravkar dejali, kajti očitno je, popolnoma očitno je, da ne moramo nikoga zapreti, ki se bori za svobodo in pride v Evropo In prva stvar, ki se mu zgodi, je to, da se ga zapre. Tega ne moremo tolerirati. Nobeno evropsko načelo tega ne more podpirati. In veseli smo, da tu v Bruslju danes govorimo o tem in da ste nam to danes tako jasno povedali. Poleg tega je zelo pomembno to, kar ste pravkar dejali. Glede alternativ. Potrebujemo alternative. Te alternative so tudi cenejše kot pridržanje že več let vladam, evropskim vladam razlagamo, da je svoboda cenejša kot pa to, da so osebe pridržane. Torej, mislim, da smo se tu sedaj res dotaknili srčike te zadeve. Brez nadaljnega bom kar dal besedo gospe Hilbaso, direktorici podiplomskih raziskovalnih programov na fakulteti v Newcastlu. Izvolite. Hvala lepa. Dobro dan, gospe in gospodje. Veseli me, da, se, da vas lahko znova nagovorim, sicer sedaj v posebno drugi vlogi, vendar eh, sedaj ima parlament večje zakonodajne pristojnosti, kar je stopila uveljavila Lizbonska pogodba in sedaj smo vsi eh, tu in lahko pomagamo parlamentu, ki sprejema veliko bolj proaktivne odločitve zlasti na področju azila. V svoji predstavitvi bom obravnavala več zelo konkretnih točk. Ne bom šla v podrobnosti eh, predlogov prenovitev. Veliko instrumentov je, ki jih je predstavil UNHCR, Amnesty International um, in druge institucije, ki bolj podrobno obravnavajo te zakonodajne akte. Sama sem se otočila na, na določene uh, zelo z, na določena, uh, načela, splošna načela, ki so splošno zavezujoča v Evropski uniji, tako določa Evropski pravni red. In, uh, torej so tudi povezane z zakonodajnim mandatom tega parlamenta. Potem sem osredotočila na določena načela, eh, ki so zapisana v listini temeljih pravic. In osredotočila se bom na pravico do azila. Na to, bom predstavila določene argumente glede določenih delov konvencije o človekovih pravicah, ki jih morda nismo dovolj razvijali doslej. Potem bom preučila še sekundarno zakonodajo in česa se lahko naučimo glede odprtih vprašanj. Naj povem to, kar smo že slišali v različnih prispevkih in sicer pogovarjamo se o upravnem pridržanju. Govori, pogo, govorimo o pridržanju oseb, ki imajo pravico od tega, da prosijo za azil. Govorimo o posameznikih, ki so morda begunci, če tudi jim to še ni priznano. In zato se moramo osredotočiti na načela in obveznosti, ki jih imajo države članice ki jim jih nalaga mednarodna zakonodaja. Torej, ne govorimo o posameznikih, ki so zagrešili kazniva dejanja, temveč o osebah, ki niso nič zagrešile. Torej, to je zapisano tudi v poglavju še, šest listine o temeljnih pravicah. Tam piše, da imajo vsi pravico do svobode. In, in to so potencijali, ki jih moramo še razviti. Poleg tega moramo tudi slišati, kaj bo Evropsko sodišče dejalo v, eh, v zvezi z uh, eh, 18. členom uh, listine, ki omenja pravico do azila in ki pravi, da treba poštevati ženevsko konvencijo glede tega. Torej, kaj pa napravi Ženevska konvencija? Ženevska konvencija določa v členu 31, da države članice ne smejo kaznovati oseb zaradi tega, kako so prišli na njihovo ozemlje. Da ne smejo kaznovati eh, begunce, ki so se znašli na nekem ozemlju brez dovoljenja. Poleg tega določa, da se ne sme, razen če res nujno, omejevati gibanja teh oseb. In torej, če se jih pa že omeji, potem tole tako dolgo, dokler je to uh, nujno, dokler se situacija ne regularizira. Torej, ta načela so že zapisana v mednarodni zakonodaji, to je zapisano v Ženevski konvenciji. In torej, to je povezano s členom 18 listine. Ta člen pravi, da ima vse pravico do azila, vendar gre tudi onkraj tega, kako daleč moramo še videti. Evropsko sodišče se je že moralo izreči glede tega in, in zaenkrat čakamo sodbo v zadevi NS. Mnenje generalnega pravobravnilca ne obravnava člena 18, nažalost. In torej ne obravnava področje uporabe člena 18. Torej, ne moremo na osnovi te sode potem ugotoviti, kako daleč gre področje uporabe člena 18. Vendar, kakršnokoli uporabo člena 18 moramo upravljati skladno z ostalim pravnim redom EU in ta zahteva so, uh, sorazmernost. Eh, pravico do eh, tega, da se zagotovi pravna varnost. Poleg tega evropski pravni red eh, zagotavlja pravico do pravnega sredstva in zahteva, da upravni organi dobro upravljajo svoje delo. sek sekundarna evropska zakonodaja obravnava pridržanje tako glede pravne osnove, kot tudi glede pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da je pridržanje dejansko zakonito. Kar se zadeva pravno podlago, evropski pravni red obravnava pridržanje, ko se nekoga pridrži, eh, preden uloži prijavo. Lahko, poleg tega pa tudi omogoča, da se pridrži preden se nekoga iz žene, torej ko nekdo čaka na izgon. No, glede tega naj povem naslednje. Zdi se, da posamezniki, ki bodo izgnani, nima, ne morejo ostati in se zdi, kot da nimajo mednarodne zaščite. Da to ni res. Nekdo, ki čaka na izgon, bo morda izgnan uh, na podlagi Dublin skrbe, torej njegove zadeve se še ni obravnavalo, morda eh, čaka zaradi tega, ker se želi uporabiti koncept varne države ali pa zato, ker nacionalna zakonodaja pravi, da se nekdo lahko pritoži le iz tujine. Torej, kaj to pomeni? Da posamezniki v takšnih situacijah so morda begunci, vendar njihov status še ni določen in se jim ta status še ni priznal. Direktiva 2004 Evropskega parlamenta določa minimalne standarde glede tega. Parlament ima možnost, da se iz te direktive nekaj, nič, nič se nauči, ko se bo pogajal glede uh, uh, direktive o, o pogojih sprejema. Sodna praksa je že obravnavala zakonitost eh, pridržanja in sodišče je že odločalo, da če obstaja zelo velika verjetnost uh, preselitve, da potem to mora upoštevati v luči tega dejstva. Evropski parlament se iz vsega tega lahko niče se nauči. Torej, ko bo uh, oblikoval svoja stališča glede uh, direktive pogoj za sprejem. Naj še nekaj povem glede Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic sodišče vse skozi razvija sodno prakso in vedno znova poudarja po, pomen obveznosti držav članic. Torej, kakšne so pozitivne obveznosti držav članic? To, da morda morajo tudi smeti svojo nacionalno zakonodajo. To je bilo že izrečeno v nekaterih sodnih, eh, eh, v nekaterih sodbah. Tudi v zadevi Amur je bilo rečeno, da je treba uh, izvajati uh, zakonodajo na počeš lekih pravic. In vse to moramo poštevati uh, eh, v luči tega, kar smo že rekli v, prejšnjih, v prejšnjem delu konference. In sicer države članice ne želijo izvajati teh načel Evropskega pravnega reda pri svojem delovanju. Zlasti recimo pri svojem eh, delu na odprtem morju ali v sodelovanju z tretjimi državami. Hvala. V Evropskem parlamentu govorimo dve, tri ali največ tri minute imamo težave s tolmačenjem, imamo težave eh, s številom govornikom. Seveda pa je nekaj posebno drugačnega, če človek navajen na akademska predavanja. Žal, mi pač imamo takšen sistem, kot ga imamo in ne moremo ga spremeniti. To je skoraj tako težavno, kot spremeniti azilni sistem. Sedaj bom dal besedo Filipu Amaralu, njega dobro poznamo. On se uh, veliko bori za pravice beguncev in nam je v čas, da je danes z nami. Hvala. You, Chair, Hvala lepa, gospod predsedujoči, za uvod. Odbor Libe me je povabil naj govorim v imenu jezuitske službe za begunce. Eh, danes bom na kratko povedal nekaj o zadnjih eh, raziskavah o pridržanju in kako se to eh, navezuje tudi na direktivo o sprejemu. In če bom imel kaj časa, bom povedal še, kakšne so alternative za pridržanje. Misija jezuitske službe za storitve eh, oziroma naloga je, da spremljamo, eh, kaj se dogaja z begunci v pridržanju. To delamo že nekaj let, pripravljamo poročila, ampak za našo študijo želimo ugotoviti, kakšna je povezava med ranljivostjo človeka in pa pridržanjem človeka hoteli smo ugotoviti, ali pridržanje lahko tudi sistematično vpliva na ljudi eh, s posebnimi potrebami in tudi na ljudi brez eh, posebnih potreb. 658 pridržanih prosilcev za azil in drugih migrantov v 21 državah članicah smo uh, pregledali. Od 10 let starosti do 64 let starosti uh, več državljanstv je bilo zastopanih. In študijo smo začeli z uporabo obstoječega koncepta ranljivosti. To je koncept, ki ga najdemo v trenutnih pravnih besedilih, v smernicah, ki eh, se osredotočajo na unaprej določene dejavnike in ki se ne spreminjajo glede na situacijo, v kateri je oseba. Ampak rezultati so pokazali, da je ranljivost zelo povezana tudi z občutljivostjo človeka. Tri najpomembnejše ugotovitve študije so naslednje. Eh, pridržanje eh, lahko prej škodi, kot pa koristi komorkoli. Eh, oseba z uradno priznanimi posebnimi potrebami, ženske otroci, žrtve, mučenja, te osebe so dejansko bolj randljive ljudje, ki pa nimajo os, uradno priznanih posebnih pravic, pa postanejo ranljivi v pridržanju, kajti eh, pridržanje zelo uničujoče vpliva na človeka, zdrav človek postane eh, šipkejši in občutljivejši. In ta eh, uničevalni učinek je enak ne glede na starost, eh, spol in tako naprej. In, eh, eh, ta eh, eh, učinek, ta uničevalni učinek je seveda s trajanjem vedno hujši, ampak pokaže se zelo zgodaj. In eh, to, ta učinek je tudi povezan z pritiski. Ljudje poročajo o izgubi apetita, o nespečnosti, o napadih astme, potem depresija se pojavi. Eh, anksioznost, eh, jeza, eh, občutke krivde, izolacija od zunanjega sveta, potem nezmožnost dobiti ustrezne informacije o azilu in imigracijah, potem so tu jezikovne preprege in pa seveda je to posem drugačno življenje od življenja, ki so ga eh, navajeni. In vse to so dejavnosti, ki, ki povečujejo ranljivost ljudi. 80 odstotkov ljudi ni vedelo, kdaj bojo spuščeni. In ta negotovost povzroča velik stres pri teh ljudi. In to je tudi eh, element pri imigracijah, eh, ki je dosti hujši kot pa pri običajnih zaporih. Ti izsledki naše eh, študije podpirajo tisto, kar sta ugotovila gospod Mastet v svojem poročilo iz odbora Libe in in tudi tisto, kar pravi komisija. Določene vidike je treba upoštevati, to so nujni vidiki. Prvič, če e, so ljudje v postopku azila, ne bi smeli biti pridržani. Kajti v naši študiji smo odkrili e, nesorazmeren del prosilcev za azil, neodvisna e, kontrole bi morale biti izvesti, izvedene, ali so ljudje ranljivi in to že na samem začetku in potem tudi preprečiti večjo ranljivost z eh, daljšim pridržanjem. Potem je eh, treba zagotoviti eh, vse vrste informacij v času pridržanja, kajti to so zaprta okolja in ljudje ne morejo dobiti informacij, ki jih potrebujejo. In včasih so pravne storitve zagotavljali prav, pravniki, ki niso imeli pojma o mednarodnih standardih na področju azila in eh, eh, politike priseljevanja. Kakšne so pa alternative za pridržanje? Naša študija pokazala, da je pridržanje negativno, ne glede na to, kje je. Tu ne gre eh, za to, da bi bile v eni državi eh, najdene dobre prakse, druge pa slabe. Eh, pridržanje samo po sebi je negativna stvar, ne glede na druge okoliščine. Mednarodna koalicija za pridržanje je izvedla študijo letos eh, in eh, gledali so, kakšne so alternative za eh, pridržanje. Njihova raziskava je namela namen ugotoviti, kako vlade upravljajo pridržanje kakšne alternative imajo in kako te alternative vplivajo na migrante. Eh, več pomembnih ugotovitev je bilo. Veliko denarja se da prihraniti, eh, če se človeka ne pridrži. Do 90 odstotkov so lahko ti, eh, ti prisotki. Drugič, Eh, priseljenec, migrant se lažje odloči, da se bo vrnil domov, če lahko o tem razmišlja izven centra za predržanje, zato ker ima eh, potem več možnosti, da dobi eh, informacije oziroma na svete. Potem, če upošljamo, Če ne drž, če ne pridržimo migrantov, je tudi manj pritožb. Kaj ti migranti so načeloma la, rajši eh, pošteni kot nepošteni eh, in v, na svobodi lažje spoštujejo določena načela. Eh, nekaj alternativ je v bistvu eh, alternativ iz socialnega dela. V Belgiji recimo imajo situacijo za družine eh, in eh, ti ljudje živijo v hišah, imajo svojega socialnega delavca. To je bolj eh, holistični pristop in bolj uspešen. JRS in pa mednarodna koalicija priporočata, da bi vsak, zakon, eh, vsak zakonodajni akt imel določbo, ki bi zahtevala od držav članic, da najdejo alternative za pridržanje. Najlepša hvala. Samo dve vprašanje, zato ker bomo morali prejiti na naslednji panel. In nam zmanjkujem časa, prosim. Najlepša hvala. Gospod eh, predsedujoči, ne vem, kdo bo lahko odgovoril na moje vprašanje, ampak nekdo bo prav gotovo se našel. Kakšna je situacija z begunci oziroma nezakonitimi priseljenci, ki so na tem, da jih deportirajo? In kaj se zgodi, če jih davijo skupaj z običajnimi zaporniki. Ali so ti ljudje ločeni, ali so te skupine ljudi ločene, ali pa so skupaj eh, pomešani tako zaporniki kot eh, migranti, ki so pred izgonom. Ne morem reči, da vam bom lahko dala celovit odgovor. Eh, Ja, kolikor uh, vemo, so mesta, kjer pomešajo ena in druge. In v svojem govoru sem želela povdariti, da je kar predvsej evropejcev, ki gledajo na te nazakonite uh, eh, priseljence kot kriminalce. Že s tem, ko so hoteli vstopiti v državo, so uh, kršili zakon in zato te ljudi uh, dajo skupaj z običajnimi zaporniki in to je razlog za. Uh, Eh, zaskrbljenost. Ali mi dovolite še eno vprašanje? Prihajam z nizozemske, moja država poskuša kriminalizirati nezakonito bivanje, ampak nisem vedla, da to počnemo in da bi to lahko pripeljalo do tega, da bi ti nezakoniti priseljenci bili eh, pridržani skupaj s kriminalci. Ali naj to pričakujem? ali naj me to uh, skrbi. Again, I don't know what the best... Ne vem. Mene bi skrbelo, mene bi skrbelo. V vseh naših državah bi me to skrbelo. Mislim, da nikjer ni idealno. Eh, eh, kolega Papa Nikolao, prosim. Uh, indeed, vprašanje. V mnogih evropskih državah imamo centre za pridržanje in tam z priseljenci ne ravnajo ustrezno. Vprašanje je zato naslednje. Imamo tudi evropski denar, ki je namenjen izboljšavi situacije v teh centrih. Ali bi mi eh, nekdo lahko odgovoril, kako se ta denar rabi, ali se rabi na učinkovit način, ali je kaj dobrih predlogov, da bi se izboljšala ta situacija, da bi se izboljšal način uporabe tega konkretnega evropskega denarja. Prosim? Well, I, I ne vem, ne poznam nobenih konkretnih predlogov za izboljšavo centrov za pridržanje. Prav gotovo pa se pogoji izboljšajo, če imamo ustrezno infrastrukturo. Če se vrnem k prejšnjemu vprašanju. E, po Evropi so mesta, kjer dajo priseljence v zapore. Na Irskem sem videl primer. Ženska je zaprosila za eh, azil in so jo zaprli zra, zraven morilcev. Eh, to je nespremljivo in temu bi se morali izogibati. Kar pa zadeva pogoje pridržanja. Prav gotovo je dostop do svežega zraka, do prostorov za rekreacijo, eh, dostop do informacij, skratka, da se nekako odpravijo ti visoki zidovi. Eh, to je prav gotovo eden najboljših načinov, kako izboljšati pogoje. Ampak na koncu koncev je eh, to dosti dražje kot pa alternativa, kjer bi ljudje živeli v skupnosti. Eh, kajti eh, ljudje so dosti manj ranljivi in njihovo stanje se dosti eh, manj poslabša, če živijo v skupnosti. Obravnavali smo veliko tem danes. No, belgijski sodnik je rekel, ko govorimo o teh stvarih tako eh, politično kot socialno, ogotovimo, da družba enostavno veliko krat ne upošteva pravic teh ljudi. Po evropskem pravu je tako. V teh ekstremnih situacijah je treba Eh, ustrajati, da se pravice eh, spoštujejo. Imamo dvojno, eh, dve sodni instanci. V Evropi imamo upravna sodišča in pa sodišča. Treba je imeti dve instanci in to je tudi povedal belgijski sodnik. Doktrine je treba izboljšati. Ne moremo imeti sodišča 30 sodnikov, ki eh, izhajajo iz 30 eh, različnih sistemov. Treba je predvideti tudi izjemni, eh, izjemno možnost uporabe pravnih sredstev, istočasno pa moramo upati, da bomo dosegli harmonizacijo na tem področju v nepreveč oddaljeni prihodnosti. Sedaj bi želel dati besedo Rujo Tavarešu, kajti eh, on me bo sedaj nadomestil na tem mestu in upam, da bomo s tem tudi ujeli čas, ki nam je že malo pobegnil. Thank no. ah, you.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 Good afternoon, ladies and gentlemen, friends, colleagues. Dobar dan, gospe in gospodje. Kot poročevalec Evropskega parlamenta o Evropskem skupnem programu za eh, ponovno naselitev in o spremembah eh, sklada za begunce, sem zelo vesel, da imam priložnost razpravljati o teh dosjejih, zlasti v tem eh, pomembnem trenutku postopka soodločanja. Ta postopek soodločanja je daljši, kot smo pričakovali. Kot veste, maja 2010 je Evropski parlament potrdil in sprejel dve poročili eh, z zelo veliko večino. Eh, sodelovali smo z različnimi eh, političnimi skupinami, s Eh, poročevalci v senci in sicer je to poročilo eh, iz eh, postopka soodločanja o spremembah sklada za begunce. Potem pa smo delali tudi na skupnem poročilu na lasno pobudo o tem, kakšen naj bi bil program za ponovno naselitev v Evropi v prihodnje. In Napisali smo nekaj zahtev, ki bi prinesle večjo učinkovitost, eh, večjo odzivnost in zlasti smo želeli imeti skupno enoto za preseljevanje. Mogoče bi bila znotraj azilnega centra, ta bi bila potem vogljeni kamen za učinkovito izvajanje programov ponovne naselitve in potem bi tako zagotovili tudi sodelovanje več držav pri ponovnih naselitvah. In tako bi tudi lahko eh, sprejeli v prihodnost obrnene ukrepe, ki bi zagotovili boljšo integracijo in pa olajševali izmenjavo dobrih praks med državami članicami. To je bilo torej poročilo na lasno budo. Postopek so odločanja med EU eh, e institucijami in pa običajni zakonodajni postopek, ki je pripeljal do tega, da se sedaj stvari prekrivajo. Sedaj imamo dosje, eh, ki izhaja iz postopka soodločanja, ta je bil nujnejši in potem eh, ima, eh, imamo tudi poročilo na lasno pobudo. Sam postopek soodločanja pa ni končal. In kot sem rekel, vse politične skupine so se strinjale o vsebini, med komisijo in sveto pa je tudi bil dosežen precejšen Eh, precejšen eh, konsens o dodatnih sredstev za ponovno naselitev. Potem je tu še dvojni postopek, kjer bi na eni strani imeli humanitarne prioritete za najbolj ranljive eh, begunce, potem na drugi strani bi imeli pa regionalne prioritete, kjer bi se lahko osredotočili na določene regije. ki jih kot občutljivejše ocenjuje UNHCR. Ampak žal so stvari se zablokirale iz institucionalnih eh, razlogov in izgubili smo eno leto za ponovno eh, naselitev in to je bilo zelo frustrirajoče za mnoge od nas, ki smo obiskali eh, begunska taborišča. Šli smo v Sirijo, recimo, delegacija tega odbora že leta 2010 in zelo težko je bilo razložiti, zakaj tako nujne programi ne stečejo zaradi člena eh, 211 Lizbonske pogodbe, ki govori o delegiranih aktih. Sedaj smo v razgovorih s svetom in upajmo, da bo prišlo do nove epizode v najkrajšem možnem času. With the, with the order... Tako bo prišlo do drugega soodločanja z nasprotnim eh, predlogom parlamenta, tako da se bomo lahko osredotočili na prioritetne regije brez eh, delegiranih aktov. Eh, zato moramo tudi mi eh, hitro se odzivati komisiji in svetu. Vem, da se vsi zavedamo, da moramo te ovire premagati do konča decembra, če ne bomo izgubili še eno leto in to bo pomenilo, da do leta 2014 najranljivejši begunci še vedno ne bodo mogli priti v Evropo. Zato je. Izgubili bomo tudi veliko elana. Zahvaljujem se ljudem, ki so trdo delali. Na levi strani je Johannes van Gemund, ki je bil eh, odgovoren za, oziroma ki je odgovoren za ponovno naselitev znotraj eh, Urada za Evropo UNHCR-a. Eh, Vsi se strinjamo, da skupaj bo skupni evropski program za naselitev pomagal delo, ki ga upravlja UNHCR. Eh, In Johannes je eden najpomembnejših kreativnih mislecev v tem procesu. Poleg gospoda Fanke Munda sedi gospod Hovik Eti Mesijan, prihaja iz uh, urada uh, Združenih narodov. Uh, komisarjata za begunce iz Tunizije, torej UNHCR-a. Tudi on nam bo lahko pokazal nekaj slik, povedal o izkušnjah, ki jih ima v eh, Tuniziji. Na moji levi je gospod Jakob Danglinstrup z Danske eh, službe za priseljevanje in dela na stalnem predstavništvu Danske. In vsi pričakujemo danski prispevek k postopku soodločanja. Vemo tudi, da bo dansko predsedstvo samo pomagalo. E, čeprav začenjajo šele januarja, že polskemu predsedstvu pomagajo v tem postopku soodločanja in seveda ima Danska dolgo tradicijo pri Eh, ponovne naseljevanje. Potem je tu gospa Barbara Tomas iz Mesije Združenih držav, ki ima veliko znanja in izkušenj na področju migracij in ponovne naselitve. Z nami sodeluje že dolgo časa. Vemo, da so Združene države tista država, ki, kjer vsako leto ponovno naselijo ogromno ljudi. 4500 približno in če bomo imeli skupni pro, evropski program, bomo lažje sodelovali z, uh, z ZDA. In potem še bolj na desni je gospod Torsten Morec iz eh, CCME, to je Churches Commission for Migrants in Europe, komisija crkva za migrante in Evropi. Ravno tako dela tudi eh, na ravni EU. Začenjamo z gospodom Fankemundom. Yeah. Mr. Chair, Rui Tavares. Um, I have a PowerPoint, but not to worry, I know it. Hvala lepa, imam PowerPoint, naj vas ne skrbi, dan je bil dolg, veliko slik je in veliko diagramov, zato bo vse skupaj zelo eh, hitro šlo. Eh, Midva, ki prihajava iz UNHCR-a, imava dva nujna poziva namenjena institucijam in državam članicam. Preden pa pozoveva države članice in pa EU eh, e institucije, želim razložiti nekaj o ponovni naselitvi. Želim vam povedati, zakaj je ponovna eh, naselitev tako nujne, eh, nujna in zakaj je v bistvu neobhodna v našem dnevnem delu. UNHCR poskuša zagotoviti zaščito 10,5 milijona beguncev po celem svetu. 80 odstotkov teh beguncev živi v revnih državah v razvoju. Zelo pomembno je, da eh, si to številko zapomnimo. Skratka, skoraj 80 milijonov beguncev živi v zelo revnih državah in za nje skušamo najti trajne rešitve. Tri take najne, eh, trajne rešitve skušamo izvajati eh, najprej prostovoljno vrnitev domov, takrat, ko bo pač eh, doma varno in da se bodo tja lahko vrnili dostojanstveno. Potem za nekatere bo, mogoče, eh, bo mogoča lokalna integracija v državi, kjer so dobili azil. To velja zlasti za tiste, ki že desetletja živijo v taboriščih in potem lahko upamo, da se bodo vrata eh, odprla. In tretja taka trajna rešitev je pa ponovna naselitev. To je pa rešitev, ki je namenjena samo nekaterim. Vendar pa je pomembno. V eh, svoje karieri sem delal v Jemno, to je tudi ena teh revnih držav. Ko sem bil tam, je, eh, so bili na 152. mestu pri razvrstitvi glede na indeks eh, člo, človeškega razvoja in eh, ravno tako eh, pa so imeli tudi odprta vrata za begunce iz Somalije, vendar pa je med njim mogel kaj dosti ponuditi tem beguncem. In eh, zato je bilo zelo težko za te begunce tako v taboriščih kot eh, v mestih. Ampak vlada je svoje eh, obveznosti prevzela na podlagi eh, konvencije o beguncih, pa ne iz samo iz, iz Somalije, sprejeli so tudi begunce iz Etiopije in Eritreje. In za mnoge od teh ljudi ni bilo možnosti vrnitve domov. Prav tako ni bilo mogoče misliti, da eh, se bodo lahko vključili v lokalne skupnosti. To, je, eh, eh, to pomeni, da je ponovna naselitev zelo pomembna rešitev za te ljudi. Pa ne samo rešitev, ampak to je lahko tudi orodje zaščite. Takrat, ko grozi beguncem, da jih pošljajo nazaj v državo izvora, kjer so lahko žrtve pregona, ali pa kjer je situacija v državi azila tako nevarna, da ne morejo tam ostati, tam v takih primerjih je eh, ponovna eh, naselitev rešitev, tako da se te ljudje eh, znajdejo v varnem okolju. Vendar pa ta rešitev ni pomembna samo za begunce, ampak lahko ima posledice tudi za tiste, ki so ostali v državi azila. Lahko predstavlja odprta vrata za druge. Na ta način se beguncem pokaže, da niso sami, da jim mednarodna skupnost pomaga. Lahko se gre še dlje, to se sicer ne, veli, ne zgodi veliko krat, to je lahko del celovite rešitve za vse begunske situacije v Tanaz, Tanzaniji sedaj. Begunci iz Burundija tam živijo že cele generacije, več desetletij in nekaj tisoč se jih je sedaj lahko vrnilo v okviru celovite rešitve eh, s pomočjo in s podporo vlad, torej nekaj se jih je vrnilo v Burundi, nekaj tisoč jih je naseljenih drugje, in eh, upajmo, da, uh, jih, da jih bo kar precej, ki bodo postali državljani Tanzanije v uh, bližnji prihodnosti. Tako lahko ponovna naselitev vpliva na situacijo beguncev. Lahko doprinese k dokončni rešitvi, s drugimi besedami. Tako iščemo možne rešitve v našem uh, delu za begunce. In Eh, ko svetujemo, ko delamo z begunci, vedno razmišljamo o tem, da je lahko ponovna naselitev rešitev. To delo teče vsako leto. UNHCR eh, predstavi potrebe po ponovni razselitvi. Tukaj imam knjigo, ki pokriva vse države na svetu julija je išla in ta knjiga opisuje eh, ocene za naslednja leta. Torej, v naslednjih letih je predvideno, da bo 780 tisoč eh, beguncev potrebovalo mesto za ponovno naselitev, ampak za leto 2012 pa so eh, prioriteto predstavlja 172 tisoč beguncev. Torej, dve številke. 780 tisoč za naslednja leta, ampak ne pozabite številke 172 tisoč. Ti bodo potrebovali mesto, kjer se bodo lahko ponovno naselili že v naslednjem letu. Sedaj si pa pogledamo, kako je v EU leto 2010 del programa. 4707 e, jih je bilo ponovno naseljenih. E, sem ne vključujemo ad hoc programov, Nemčija jih je eh, sprejela še nekaj več. Nemčija sicer še nima programa, zato ni navedena tukaj. Eh, kvota za leto 2011 pa znaša skoraj 5000 beguncev. 5000, eh, če primerjamo to z 172 tisoči, ki potrebujejo ponovno naselitev naslednje leto, vidimo, da to ni veliko. Sedaj poglejmo tole globalni kontekst, splošni kontekst eh, držav za ponovno naselitev. V rdeči barvi vidimo, kaj delajo druge države, v modri barvi pa kaj dela EU. To ni ravno kompliment za EU, vendar pa mislim, da moramo stvari postaviti v perspektivo. Eh, Najpomembnejše 54 tisoč beguncev je bilo ponovno naseljenih v ZDA leta 2010, eh, Združene države Amerike dobijo med 70 in 80 tisoč eh, begunci na eh, leto. 2009 so jih zelo veliko sprejeli, 2010 nazaj, torej okoli 50 tisoč. Potem druga država je Kanada, 5600 pa jih je sprejela Avstralija. V Evropi je Norveška zelo pomemben akter in moram reči, da so v EU eh, nekatere države, ki imajo že dolge tradicije na področju eh, ponovne naselitve, Danska, eh, Švedska, Finska recimo. In UNHCR, Visoke komisarja za begunce Združenih narodov, zelo ceni napore teh držav. No, tukaj lahko vidite rahlo povečanje v letu 2009 tudi modrega stolpca. In to je tudi posledica sklepov sveta iz leta 2008. E, to so bili sklepi sveta, ki so se nanašali na ponovno naselitev 10 tisoč beguncev iz Iraka. E, in e, nemška vlada se je takrat strinjala, da bo sprejela 2500 beguncev in je to tudi zelo hitro naredila. In od eh, leta 2008 naprej pa lahko rečemo, da so se stvari začele malo premikati v pravo smer. Eh, več eh, ljudi se sedaj ponovno naseljuje v EU in hitreje to poteka. Tudi nove države so se pridružile, Češka republika in Romunija, potem Španija in Bolgarija pa sta najavili programe za ponovno naselitev. Naj poudarim še nekaj. Tudi na lokalni ravni se stvari premikajo, to je zelo pomembno. In mislim, da lahko razlikujemo oziroma da lahko opazimo, da je prišlo do večje eh, solidarnosti med eh, občinami, lokalnimi skupnostmi. Te so postale bolj aktivne in so pripravljene sprejeti aktivnejšo vlogo pri sprejemanju eh, beguncev. To je bistvenega pomena, kaj ti proces ponovne naselitve ne more biti uspešen, če ti ljudje niso ustrezno sprejeti in če jim ni omogočena vključitev v družbo. Torej, lokalne skupnosti, občine eh, igrajo zelo pomembno vlogo. Naj podarim eh, kampanjo v Nemčiji. Mesto je reklo, da. Vzpostavljena je bila zelo obširna mreža med eh, eh, mesti, ki so, želele, ki so želela sodelovati pri tem. Eh, Evropska unija financira ponovne naselitve preko sklada skup, v povezavi z našimi sredstvi. Pilotni projekt je bil tudi izveden oziroma pripravljen in bo izveden v letih 2012-2013. Tukaj narobe piše, eh, tukaj piše, da se ta pilotni projekt financira iz Evropskega sklada za eh, begunce, ampak to ni res. To je posebna proračunska postavka eh, namenjena temu pilotnemu projektu in tega smo zelo veseli in smo zato hvaležni. Naj se vrnem na ravn EU. Poročevalec je že pomemben, da je prišlo do eh, tega zastoja eh, zaradi institucij. Ta zastoj traja sedaj že skoraj dve leti. In sedaj želim pozvati institucije EU. Bistvenega pomena je, da je kompromis dosežen ne k malo, ampak v naslednjih mesecih. In zato želim parafrizirati eh, eh kas, eh, film eh, Casablanco. Rešitev potrebujemo mogoče ne danes, ne jutri, ampak k malu. Se pravi, eh, pred majem in junijem 2012. Zakaj? Zato, ker je to rok do. Eh, takrat, ko bodo države lahko ponudile tista mesta, ki naj bi se financirala iz eh, sklada. Časa nam zmanjkuje. Če eh, ne bo programa do tega datuma za države ponovne naselitve, da bodo lahko dale svoje ponudbe po novem programu, ki se predlaga sedaj, vključno z dodatnim financiranjem za nove države za naselitev, potem pač ne bo programa leta 2013. In potem obtičimo in smo obtičali na ravni EU in eh, EU bo potem še naprej zaostajala. Program je lep, ampak je prostovoljen program, skromen program, je okvir za nacionalne programe in visoki komisarjat za begunce upa, da bojo institucije in države članice lahko ta program dokončale v naslednjih tednih oziroma mesecih. In rezultat tega bi moral biti več mest za ponovno selitev v EU in EU bo tudi imela lahko večjo vlogo pri ponovni naselitvi in lahko, eh, tudi uporab, bo lahko tudi uporabljala to orodje bolj strateško. Se pravi, bo dodana vrednost tudi za EU. Tako. Drugi nujni poziv. S tem želim eh, pripraviti teren eh, kolegu iz Tunizije. Eh, ta drugi poziv se nanaša na situacijo na severu Afrike. Malo beguncev eh, je, ki potrebujejo ponovno naselitev 5000, ampak za te je situacija nujna, te je treba nujno eh, ponovno naseliti. EU e je ponudila že 10 tisoč mest eh, za Iračane. Zakaj bi bilo pa sedaj tako težko ponuditi 5 tisoč? Eh, Združene države ponujajo od, odprto številko, ampak postopek trenutno je počasen. Zato more EU tukaj Eh, posredovati, odigrati svojo vlogo, prevzeti svojo odgovornost. Tukaj vidite sliko družine, ki je ponovno naseljena v Združenem kraljestvu in ki se veseli nove prihodnosti. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Van Hamund. No, verjetno ljudje, ki so v tej dvorani v različni meri poznajo razpravo o ponovni naselitvi, nekaj, kar sem kot prvo opazil, ko sem se začel s tem ukvarjati, je primerjava med številkami, ki je predstavil tudi gospod Van Gemond. Potrebe vsako leto dosežejo 172 tisoč na globalni ravni, kot smo slišali. In e, Na voljo je vsaj v Evropi samo približno 5000 mest in Vsaj tako je bilo do sedaj in to pomeni, da eh, imamo pred seboj veliko dela. Eh, imeli smo zelo ambiciozne cilje v preteklosti, spomnim se številki, jih je omenjeno švedsko predsedstvo, ampak upam, da bomo uspeli vsaj podvojiti številke in eh, najti mesto za teh 5000 ljudi, ki nujno potrebujejo pomoč. V razpravi o azilu in preseljevanju je veliko stvari, o katerih se vedno znova sliši, da so zelo kompleksne. In mislim, da glede na to, da je na leto potrebno poskrbeti za 200 tisoč ljudi, bi lahko odigrali večjo vlogo, če eh, bi bili bolj pripravljeni ukrepati in se zauzeli za to. Vidimo, kaj uspeva ZDA in eh, Kanadi. Pozdravljamo seveda zavezanost novih držav članic in razmišljamo o tem, kako bi se tega lahko lotili. In eh, stvari so res nujne. Če želimo ne samo dati končne zaveze junija, ampak še prej slediti načrtu in začeti s prvimi srečanji že januarja 2012, ter potem sprejeti resolucije sveta in parlamenta o strateških prednostnih nalogah pri ponovni naselitvi in vse to končati do aprila, zato da bi potem sledilo sporočilo komisije in da bi sprejeli končne odločitve maja in junija. Torej res potrebujemo rešitev še v času tega predsedstva oziroma najkasneje do konca leta. To je tisti rok, ki ga moramo ujeti. Zdaj pa dajem besedo gospodu Etemjecijanu, ki bo spregovoril o razmerah v Tuniziji. Najlepša hvala. Preden si pogledamo fotografije, naj nekaj več povem o tem, kako zelo nujne so potrebe po ponovni naselitvi. Tunizici so preostalemu svetu eh, podali vzor s humanitarnim delom, ki so ga opravili v državi, ki je sredi revolucije, ki nima vlade, ki nima nobenih politik, ampak eh, v praksi so pokazali, kakšna je njihova politika, odprli so svoje meje za več kot milijon ljudi, ki so zapustili Libijo in eh, to je veljalo tako za Libijce, s katerimi so že imeli Eh, sporazum, pa tudi za državljane tretjih držav z dokumenti ali brez. In mislim, da je to primer, ki ga je potrebno preučiti in obravnavati, kajti šlo je res za iskren izraz solidarnosti, ki so jo pokazali eh, državljanom več deset različnih držav. Šlo je za državo, za katero Tunizici niso niti vedeli, da obstajajo in vseeno so te ljudi sprejeli to so slike na tisoče ljudi, ki so obtičali na meji med Libijo in Tunizijo. Več tisoč Egip, egipčanov je prebivalo v bolnišnicah in šolah, ampak ko so se razmere zaostrile, eh, so bile šole in bolnišnice polne in potrebno je bilo najti neke alternativne rešitve in UNHCR in drugi mednarodni akteri so takrat eh, začeli ukrepati, sledile so kratke razprave in nastalo je taborišče sredi puščave. To je bilo na začetku taborišče za priseljence, e, potem je postalo taborišče za priseljence, begunce in prosilce za azil. Na tisoče ljudi je stalo v vrstah za hrano, ljudje različnih narodnosti. E, v tem času je bila zima, tukaj vidite ljudi, ki so širili po zimi, vse agencije so sodelovali. Ampak eh, v glavnem je šlo tukaj za tunizijska prizadevanja. Veliko eh, energije so ljudje eh, uložili, celo iz Tunisa so prišli v ta taborišča. Potem pa se je začela eh, evakuacija s pomočjo NHCR in drugih. Eh, veliko ljudi je bilo evakuiranih nazaj v domače države. Eh, in uh, bili so spuščeni v Tunizijo brez kakršnih koli pogojev in nihče pravzaprav ni vprašal, ali bomo te ljudi lahko tudi evakuirali, ko smo jih spustili v državo. In, torej res je šlo za velik izraz dobre volje in uh, humanitarnega razmišljama eh, pri ljudeh, ki v preteklosti niso poznali humanitarnih katastrof. Zato res ne bi, ne bi smelo biti tako težko, da preostali del sveta sprejmejo določeno število ljudi. Torej, na tisoče ljudi je potem uh, odšlo. E, to so bili ljudje, ki so bili traumatizirani zaradi vojne, ponovno so bili traumatizirani tudi v taborišču. Prišlo je do napada na taborišče, ne bom šel v pozornosti, ampak e, nekaj ljudi je umrlo, izgubili so svojo lastnino. Eh, na tisoče ljudi je ušlo iz taborišča, torej kot vidite po teh fotografijah, je šlo res za izredne razmere v izrednih razmerah. Ampak nismo mogli izgubljati časa, ker so ti ljudje bili povsem nemočni, zelo odvisni so bili eh, v nasprotju z drugimi razmerami, ko ljudje najdejo neke načine, kako se znajti. In zato je bil njihov položaj še toliko bolj zahteven. E, torej, ljudje so uh, odšli iz taborišča, morali smo se vrniti tja, čeprav varnostne razmere niso bile najboljše in ponovno smo vzpostavili taborišče. Kot vidite na slikah, to ni bilo enostavno. Ljudje so nas spraševali, zakaj nas vračate nazaj v taborišče. Eh, začelo se je govoriti o ponovni naselitvi, spraševali so nas, zakaj, nas ne, zakaj jih ne moremo hitro naseliti. Veliko ljudi se je vrnilo domov, somalci, eh, ampak somalci, eritrejci in drugi, ki se niso mogli vrniti v države izvore, ki se niso mogli vrniti v Libijo. No, ne vem, če je potrebno govoriti o tem, zakaj, morda bom govoril kasneje. Eh, ampak. Eh, kot rečeno, se življenje šlo naprej, po požaru smo ponovno spostavili taborišče, ampak življenje v puščavi je težko. To so ljudje, ki so navajeni bili živeti v mestih v Libiji, torej to so bili mestni ljudje, ki so zdaj tukaj živeli sredi puščave, to ni bilo enostavno, kajti če pogledamo eh, standarde, ki so že sami po sebi zastareli, eh, v tabelah morda stvari izgledajo dobre, ampak eh, razmere so bile res težke. Pričakuje se eh, rešitev, rešitev pričakujejo prebivalci taborišča in pa tudi tunizici, ki so bili pripravljeni sprejeti več kot milijon ljudi. In zdaj jih je tukaj v taborišču ostalo še 4000 in te ljudje se ozirajo proti nam in sprašujejo, kaj počne mednarodna skupnost. Torej, tu gre za nekaj fotografij eh, tistega občutka normalnosti, ki ga poskušajo najti begunci in prosilci za, eh, prosilci za azil. Taborišče ima elektriko, ampak to ne pomeni kaj dosti, kar zadeva eh, samo upanje, ki ga ti ljudje gojijo. Eh, pred tednom dni smo imeli poplave v taborišču, prihaja zima in ponovno smo morali postaviti polovico taborišča. Zopet to pomeni za ljudi travmo, razburjeni so, sprašujejo se, kaj to pomeni za njihovo prihodnost, eh, kaj jih čaka. Je pa še nekaj primerov po zaslugi Norveške. Ljudi, ki zdaj uh, odhajajo oziroma bodo odšli, malo jih je, tudi ZDA imajo program, ampak nekaj časa bo še trajalo. In to pomeni, da bodo ljudje v tem taborišču morali čakati, če se ne bo kaj spremenilo na vaši strani. In niti približno ne vedo, kaj jih čaka v prihodnje. Vidite nekaj fotografij tistega veselja in imel sem to čas, da sem bil z nekaterimi begunci. Eh, iz meseca februarja, ki so zdaj odšli in res je neverjeten občutek, ko nek somalijski zdravnik s svojo družino eh, uvidi, da bo lahko zaživo novo življenje na norveškem. To je zelo dober primer tega, kako lahko spremenimo življenje teh ljudi. Samo nekaj točk bi še danes izpostavil razmere v taborišču so težke, približuje se zima in stvari se bodo še poslabšale, zato je potrebno najti rešitev čim prej. E, potem drugič, številke so, raz, so razmeroma majhne, torej eh, tehnično eh, to ne bi smelo biti preveč zahtevno. UNHCR je pripravljen eh, večina primerov je že bila obravnavanih in zdaj čakamo na države, da pokažejo svojo pripravljenost. Lokalna integracija ni mogoča. V tem primeru gre za somalce, eritrejce, darfurce, ki enostavno ne bodo našli svojega mesta v Tuniziji. To se enostavno ne bo zgodilo. Torej, potrebno je ponuditi roko tudi tunizicam in jim reči, dobro, vi ste poskrbeli za milijon ljudi, morda mi lahko poskrbimo za preostalih 4000. Prispevek tunizicev presega humanitarno pomoč, ki je bila zagotovljena beguncem v tem taborišču strani mednarodnih agencij. Še naprej. Uh, gostijo oziroma so gostili preko 700 eh, tisoč libicov, ki so odšli iz države. In še zdaj jih eh, gostijo 20 do 25 tisoč ljudi, ki se niso uspeli vrniti. Verjetno ste tudi danes slišali, kaj se dogaja v Libiji. In zato ostaja določeno število libicev, ki se ne morejo vrniti zaradi sprememb tam kašne situacije. To so ljudi, ki jih mediji ne vidijo. In Tunizici so tisti, ki so sprejeli te ljudi, ki jim zagotavljajo ne samo nastanitev, ampak tudi dostop do zdravstvenih storitev, do hrane. In to seveda pomeni določene stroške. In upam, da bomo uspeli narediti primerjavo, kaj, kakšne stroške so nosili Tunizici v tej operaciji v primerjavi s preostalim svetom, ampak zagotovo bo razkorak tukaj velik. In pa Morda še zadnja izjava. Potrebno je Tunizicem pokazati, da njihov pristop ni bil napačen, da je bilo prav, da so sprejeli na tisoče ljudi in da bodo lahko morda. Eh, da lahko morda računajo tudi na uh, uspešno naselitev teh ljudi, ki živijo v taborišču. Sam ne živim v taborišču, imam eh, hi, svojo hišo, ampak lahko vam povem, da eh, bo življenje v tem taborišču zelo težko, zdaj, ko se bliža zima in res moramo strniti vse sile. Najlepša hvala. No, iznajdljivost ljudi v teh taboriščih je vedno presenetljiva za ljudi, ki prihajajo od zunaj v nekaterih taboriščih eh, si organizirajo izobraževanje za otroke in če sprašujemo ljudi, zakaj, pravijo, dobro, izgubili smo vse, edino, eh, kar še imamo, edini kapital za prihodnost je izobraževanje, torej gre za zelo pomemben vidik in to sem opazil tudi na slikah, ki ste jih eh, pokazali. Samo dve zadevi. Eh, dobra novica o našem pilotskem projektu za ponovno naselitev. Eh, tu gre za drug projekt, ne projekt občin, ki je bil prej omenjen. Eh, odobril ga je odbor za proračun in sicer gre za 3 milijone za nujno ponovno naselitev, ki jih lahko izkoristijo države članice. Eh, torej gre za podobno financiranje, kot ga ponuja sklad za begunce. In pa še nekaj, kar je v soodločanju in čaka končno potrditev. Eh, in sicer eh, gre za primere naravnih katastrof. Ko smo prvič govorili o tem, niso bile stvari tako jasne in nismo videli, ali naj to umestimo na dnevni red, ampak eh, kot smo videli tudi v tem primeru, so taborišča pogosto prizadeta zaradi naravnih katastrof. Torej, eh, to je na papirju, ampak zdaj je stvar potrebno prenesti še v prakso. Nimamo veliko časa za to, kar predajam besedo na drugo stran omizja. Gospod Moric eh, je naslednji, izvolite. Najlepša hvala. Hvala za povabilo in hvala, da govorite tudi o ponovni naselitvi v okviru te javne predstavitve. Če se vrnemo pet let nazaj, eh, to je ga ni bilo niti slišati in eh, veseli me, da je prišlo do te spremembe. Mi smo organizacija eh, crkv, ki se ukvarja tudi z vprašanjem preseljevanja. Med drugim se ukvarjamo tudi s pripravo Evropskega programa za ponovno naselitev in eh, zauzemamo se predvsem za zaščito, ne glede na uh, ozadje ali versko pripadnost uh, ljudi, za katere gre. No, ponovna naselitev je Eh, vprašljiva, ker eh, ni eh, pravzaprav skoraj nobene pravne podlage za to. Je zato zadeva zanimiva, ampak tudi težavna. Potrebno je računati na moč argumentov in moč argumentov so že pokazali kolegi, ki so spregovorili pred mano. Če ste videli slike, če ste bili v taborišču kot je Šuša ali kje drugje, vam postane hitro jasno, zakaj je ponovna naselitev. Eh, potrebna in to je tisto, kar je potrebno ljudem dopovedati. Potrebno je jasno povedati, zakaj je ponovna naselitev potrebna v današnjem svetu. Naš predsedujoči, ki je tudi poročevalec za ta dosje, je začel govoriti o vseh težavah in uh, pogosto imamo. Uh, pri tem občutek, da je pač prišlo do blokade, da prihaja do boja med institucijami in tako dalje, ampak cela vrsta stvari, ki jih je vseeno mogoče storiti in verjetno bi se morali bolj osredotočiti na tisto, kar lahko naredimo, ne glede na to, kaj se dogaja s tem eh, dosejem, ki je v postopku soodločanja. Eh, prebral sem celo vrsto eh, poročil, med drugim je tu tudi resolucija o spostavitvi skupnega programa ponovne naselitve. Zelo dober dokument je to in uh, želel bi izpostaviti tiste točke, ki so tukaj omenjene in ki bi jih dejansko lahko uresničili. Veliko stvari je v teku, ampak potrebna je spodbuda. Če gre za zadeve, kjer ne deluje eh, zakonodaja, potrebujemo razpravo, potrebno je prikazati argumente, zakaj je nekaj potrebno. In eno, ena od osrednjih točk, po mojem mnenju, je eh, da moramo biti drzni pri tem, ko govorimo o tem, koliko eh, ljudi bi lahko Evropska unija ponovno naselila v naslednjih petih do desetih letih. Eh, dokler govorimo o 5000 ljudeh na leto, eh, nima smisla govoriti o prednostnih nalogah. Te postanejo pomembne, ko bomo govorili o večjih številkah. ZDA eh, letno sprejmejo 55 tisoč ljudi, ampak ne bom govoril o konkretnih številkah, ampak verjetno bi se morali bolj ravnati po tem, kot po čem drugem. In takrat se lahko začnemo pogovarjati z državami, kot je Tunizija, lahko rečemo, res vam pomagamo, medtem ko so zdaj pri sedanjih številkah te razprave nekoliko umetne. Parlament tukaj zahteva zelo pomembne zadeve, naprimer vzpostavitev skupnih misij, uporaba skupne infrastrukture, ocena obstoječih programov. E, imamo en skupni program, naselitev ljudi iz Iraka in glede na to, da je to Eh, pravzaprav pilotski projekt v Evropski uniji, bi bil zdaj čas, da govorimo še o enem pilotskem projektu in da se odzovemo na krizo na našem pragu v Severni Afriki, sploh glede na to, da gre za zelo omejene številke in da se vse skupaj odvija pravzaprav na našem pragu. Eh, poleg tega pa lokalne skupnosti zelo podpirajo. Eh, te ljudi. Eh, pozivamo tudi k vzpostavitvi partnerstv z nevladnimi organizacijami. Nekaj tvrstnih struktur že poznamo ampak s tem se je potrebno obrniti na države članice. Razvoj partnerskih struktur med vladnimi organi, nevladnimi organizacijami, civilno družbo, eh, kajti prej ali slej bo civilna družba igrala zelo pomembno vlogo, eh, sploh kar zadeva podporo eh, ponovni naselitvi v našim skupnostim. Tudi parlament ima pred sabo svoje delo in potrebna je specializirana enota, ampak sprašujem se, zakaj to ne bi mogel biti uh, urad za podporo azilu. Smo v strateško zelo pomembnem trenutku in moje razprave, mi, oziroma pogovori z drugimi, mi niso uh, Eh, dale upanje, da bi šlo za neko perečo prednostno nalogo pri uradu za podporo azilu. In zdaj je pravi trenutek, da interveniramo mi kot parlament in drugi institucionalni akteri. Moramo reči, da bi moralo to biti že od samega začetka sestavni del celotnega svežna, s katerim se ukvarja ta urad. Eh, parlament govori tudi o eh, prožnih prednostnih nalogah, da je potrebno posodabljati prednostne naloge in podatke in tu gre za zelo pomembno področje. Veliko je govora o tem, kako tehnično izpeljati tak program, eh, kaj bi to pomenilo za lokalni sprejem. Vse to je pomembno, ampak eh, vprašati se je potrebno, zakaj obstajajo skupine, ki potrebujejo zaščito, ki nujno potrebujejo ponovno naselitev in o katerih skupinah točno govorimo. Kajti pogosto gre za zelo majhne skupine, ki so prednostno obravnavane. Eh, zato, da eh, medtem ko drugi pač se prostovoljno vrnejo, Eh, nekateri se integrirajo in tako dalje. In tukaj razprave med institucijami igrajo pomembno vlogo. In še nekaj, kar bi izpostavil, veliko je bila govora o skupini strokovnjakov za ponovno naselitev. Zadeva je bila zamišljena tako, da bi ta skupina igrala pomembno vlogo pri določanju prednostnih nalog. Eh, vemo, da je ta eh, dosje trenutno problematičen, ampak strokovnjaki lahko naredijo marsikaj, tudi če ne govorijo o prednostnih nalogah in financiranju veliko držav, ki je začelo s ponovno naselitvijo v preteklih letih, eh, je to storilo, ker so jih spodbudile druge države, ker so dobili ustrezno znanje, ker so vedeli, da eh, obstajajo izkušnje, ker je prišlo do twinninga in izmenjav. In eh, tudi, če ni govora o financiranju, ima ta skupina strokovnjakov zelo pomembno vlogo in to je možno uresničiti tudi že takoj v tem trenutku. Torej, eh, naj še enkrat ponovim, ne bi se smeli ukvarjati s tistim, kar ni mogoče, kar je problematično, ampak se moramo sredotočiti na tisto, kar lahko dosežemo. Parlament je opravil eh, zelo dobro pripravljalno delo in eh, res vas podbujam, da nadaljujete tudi z medinstitucionalno razpravo. Ja, zelo dobro se spominjam tega poročila in. Eh, zato sem na začetku govoril o poročilu na lastno pobudo, kajti postop, eh, poročilo, ki je v soodločanju, je problematično, ampak eh, pri poročilu na lastno pobudo je veliko ljudi, ki so sodelovali, gospod Kirkov, gospod Papa Nikolaov in tako dalje. Mar si kdo je vključil zelo dobre ideje v to poročilo. In eh, ena od teh je tudi eh, vzpostavitev enote za ponovno naselitev pri uradu za podporo azilu. Kajti imamo sredstva, ampak nimamo še dovolj človeških virov, dovolj strokovnega znanja in eh, enostavno dovolj človeškega faktorja v mehanizmih Evropske unije. Torej, naslednji teden bomo zastavili ustno vprašanje komisiji in svetu o ponovni naselitvi. To bo na dnevnem redu plenarnega zasedanja in upamo, da bomo dobili sveta dobre novice ter da se bomo pač lahko borili naprej. Zdaj pa dajem besedo gospe Tomas z misije ZDA pri Evropski uniji. Hvala, kot rečeno sem uradnica z migracijsko politiko pri misiji Združenih držav v Bruslju. Na tem položaju sem že dve leti. Pri svojem delu se srečujem z evropskimi institucijami in s civilno družbo, ter se torej z njimi posvetujem v teh vprašanjih. In vidim, da prihaja do razlik glede, kakšen pristop imamo do ponovne naselitve. Kaj je zanimivo, kaj sem opazila in sicer države članice eh, zelo pogosto vprašanje ponovne naselitve nalagajo notranjim ministrstvom. No, to seveda vpliva na način, kako poteka razprava v ZDA naše notranje ministrstvo igra odločilno vlogo pri um, izbiri um, migrantov, ki pridejo k ZDA, vendar nam se zdi, da gre za nekaj, kar je povezano z notranjo in zunanjo politiko. Zato naše zunanje ministrstvo in urad za migracije, ki je del zvanjega ministrstva, uh, sodeluje pri tej politiki. Torej, koordiniramo se tudi z drugimi agencijami na zvanjem ministrstvu in v vladi, tako da dejansko zagotovimo, da uh, dosežemo cilje svoje humanitarne in zvanjanje politike. Torej, čezmejna ponovna sredstva lahko oduzame breme državam članicam, ki se spopadajo s številnimi uh, prihodi imigrantov. Poleg tega to lahko pomeni tudi humanitarno rešitev, recimo, ko gre za integracijo, za vračanje in tako naprej. Z vidika zunanje politike je ključno to, da to vrstne humanitarne rešitve lahko pozitivno vplivajo na širše politične cilje za zagotavljanje stabilnosti in miru v regijah, kjer obstajajo konflikti. Ponovna naslitev beguncev je tudi um, dokaz uh, ameriških humanitarnih načel in kar želimo tudi sel promovirati. In kaj je še ključen vidik naše politike, ki se razlikuje od drugih držav članic in sicer, da ekstenzivno upravljamo partnerstva. To nekaj, kar je omenjal že Torsten. Naš program ponovne nasletve se ne bi zgodil, če ne bi vključili številne druge partnerje na eh, vseh ravnih, na lokalni ravni, na državni ravni. Vključili smo civilne skupine, verske skupine, vladne organizacije, na federativni ravni, torej so to službe zunanjega in notranjega ministrstva, pa tudi ministrstvo za šolstvo, zdravstvo in tako naprej. Določene agencije imajo prav uh, programe namenjene beguncem, drugi pa eh, znotraj drugih politik vključe, vključujejo tudi postavko za begunce. Torej, um, tudi tako se jih obravnava. Zunanje ministrstvo ima tudi stike z nevladnimi organizacijami, tudi z verskimi organizacijami, zato da se zagotovi mesto za osebe, ki so predmet uh, Eh, ponovne naselitve in potem te organizacije recimo eh, stopijo v stik s svojimi mrežami, recimo katoliška crkva stopa v stik s svojimi organizacijami, luteranska crkva eh, stopi v stik s svojim omrežjem v, v takšnih primerjih. Torej, te organizacije na lokalni ravni prosijo za pomoč pri dejavnostih ponovne naselitve torej pri tem so vključeni uh, ljudje vseh veroizpovedi in vseh socialnih skupin. Poleg tega lokalne skupnosti zbirajo sredstva, pohištvo, hrano za tiste, ki so prišli v programu ponovne naselitve. In vse te organizacije, tudi verske skupine, uh, skrbijo za vse vrste uh, migrantov, ne glede na njihovo politično prepričanje. Eh, ministrstvo za zdravstvo tudi sodeluje z nevladnimi organizacijami, eh, tako kot zunanje ministrstvo, zato da se dobi eh, na voljo določena sredstva. Vendar sam denar se iz federalnega proračuna razdeli na različne, za različne storitve. Financirajo se lahko recimo učenje jezikov in drugih storitev v določenih programih se tudi obravnajo begunci s posebnimi potrebami. Tretji vidik, ki sem ga opazila in ki bi ga da izpostavila, je nekaj, kar je tudi eh, omenjal že Torsten in sicer vprašanje varčevanja. Uh, omenjali smo že številke, da res je veliko ljudi, ki lahko uh, pride k nam in zato imamo lahko zelo učinkovite sisteme. Imamo tudi uh, centre po svetu, ki nam omogočajo pri izberi migrantov. Sodelujemo z nevladnimi organizacijami, ki imajo pogodbe z unanim ministrstvom. Eh, torej lahko sodelujemo z velikimi organizacijami, naše agencije v Nairobiju, Bankoku in tako naprej pokrivajo res velika območja. Torej, na ta način smo dejansko zmanjšali stroške in imamo na voljo osebe, ki zna jezike, ki so potrebni in lahko si tudi zmenjujemo najboljše prakse. Vendar tudi, če ne bi spremljali tako, veliko ljudi bi se vseeno da veliko privrčati tudi na nacionalni ravni. Recimo tako, da imamo nekakšen eh, sistem kvot, ne pa da uh, se zadev lotevamo ad hoc. Torej, uh, na ta način lažje organiziramo svoje delo. In pogovarjala sem se številnimi, ki se ukvarjajo s ponovno naslitvijo v Evropi in v ZDA. In, uh, obstajajo načini, kako lažje eh, ponovno slediti osebe. Recimo, če imamo neke letne kvote, imamo potem lažje načrtovanje, lažje zagotovimo, da program dejansko poteka glede na to, kaj smo z njim želeli doseči. Potem lahko identificiramo, identificiramo težave in jih rešujemo sproti in torej omogoča se to, da imamo nekašno mrežo. Uh, Uh, torej, da, da imamo redne stike z ljudmi, ki imajo, um, ki recimo zaposlujejo potem takšne migrante ali ki jih naselijo in tako naprej. Torej, ni se treba vsake zadev, vsak te zadev vedno znova lotevati. Kaj me je res eh, presenetilo? Naselitev večjih oseb omogoča vzpostavitev mikroskupnosti novih migrantov, ki se lahko eh, torej obrnejo drug na drugega, lahko torej si pomagajo, ko gre za skrb za otroke, za iskanje dela in tako naprej. In tako tudi mm, skupnost dobi eh, potencijalne um, delo, delojemalce, ki znajo določen jezik. Torej, begunci se lahko med sabo uh, pomagajo, v čem okoliščine to omogočajo. Hvala. Hvala, gospod Tomas. Številke v vašem programu ponovne naslete so res impresivne. Kaj pa je najbolj impresivno? Po moje je to, kako združite interese uh, domače skupnosti z uh, interesi imigrantov in izkazalo se je, da so župani in guvernerji zelo zainteresirani za to, da opravijo svoj del naloge. To smo videli tudi že prej in sedaj bom dal besedo gospodu Glinstrupu, ki je predstavil eh, danske izkušnje in izkazalo se bo, kako pomembno je lahko ponovno naseljevanje za države članice. Gospod Glinstrup, izvolite. Ja. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, da vam lahko predstavim naše izkušnje na področju ponovne naselitve ravno sedaj, ko EU spostavlja svojo skupno azilno politiko, mislim, da je pomembno, da se če se naučimo iz obstoječih izkušenj. Danska ima sedaj novo vlado. To pomeni, da lahko pride do odločnih sprememb tudi na tem področju. Nova vlada je že dejala, da bo spremenila kriterije za izbiro migrantov, ki lahko vstopijo v program ponovne naselitve. Torej, eh, prišlo bo do sprememb na tem področju. Zakaj bomo torej, spremenili eh, obstoječe kriterije? Zato, da bi imeli eh, enake pogoje za vse. Kvota bo stala enaka. 500 ljudi na leto in mi seveda pozivamo druge države članice Evropi, pa tudi druge države po svetu, da bi se vključili v ta program in menimo, da je to ključen eh, element azilne politike, eh, azilno politiko in veseli me, da danes to obravnavamo v Evropskem parlamentu. Ja, predstavim naš program ponovne naselitve. Začeli smo ga leta 78 in mi lahko torej na podlagi sporazuma z UNHCR naselimo uh, ljudi. In potem uh, imamo kvoto 500 ljudi na leto, ki jih tako sprejmemo. Leta 2005 pa smo spremenili kvote in sicer tako, da smo zapisali 1500 oseb na tri leta. Zakaj smo se odločili za takšno spremembo, torej 1500 na tri leta namesto 500 na leto, zato da smo lahko bolj fleksibilni glede sprejema oseb. Poleg tega imamo bolj fleksibilen pristop glede kategorij, ki jih lahko sprememo. Torej lahko sprememo tudi osebe, ki uh, so lahko predmet subsidijarne zaščite. Poleg tega smo spremenili tudi kriterije izbere. Torej, eh, prizadevaj se za boljšo integracijo oseb, ki eh, pridejo k nam in ti novi kriteriji selekcije se bodo spremenili. Nova vlada je že napovedala, da bo prišlo do sprememb in da se bodo predvsem obravnavali potrebe po zaščiti teh oseb. Naš namen je, da zaščitimo osebe, ki potrebujejo zaščito in želimo tudi razbremeniti eh, države, ki so prve na udaru migracijskih eh, valov in poleg tega menimo, da je to tudi eh, uh, strateško pomembno, saj s tem omogočamo uh, boljšo uh, eh, porazpreditev oseb in to lahko recimo pomeni, da obljubimo zaščito osebam. Lahko tudi pomagamo pri gradni zmogljivosti ali In še od leta 2005 imamo uh, program uh, integracije, ki traja tri leta. S tem želimo zagotoviti dobro integracijo teh oseb v dansko družbo. Naš program za ponovno veselitev, torej eh, eh, ima več faz. Najprej dobimo dopis iz UNHCR, kjer se predstavijo, za katere osebe gre, torej katere osebe so take, da potrebujejo takošno obravnavo. Torej, dosije mora predložiti UNHCR in šele na to danski organi obravnavajo tak dosije. Potem imamo tudi misije za selekcijo, kjer torej ti, torej v države, kjer živijo begunci. Torej, in uh, vsakim se posebej pogovorimo, da gotovimo, kdo je lahko deležen tega programa. In torej predstavniki nevladne organizacije Danskega migracijskega sveta sodelujejo pri teh eh, eh razgovorjih. In migracijska služba je pristojna za končno odločbo in torej v vsakem posamičnem eh, eh, primeru odloča. Eh, no, ima pa lahko tudi hitre postopke na osnovi dosjeja, ki ga predloži UNHCR. In v tej kvoti je 75 ljudi. Eh, tu gre za ljudi, ki so recimo lahko žrtev tega, da se jih, te, da se jih pošle nazaj v njihovo izvorno državo. Eh, torej, imamo konkretne kvote glede eh, pač na posamične primere. Torej, kot rečeno, imamo sporazum med Dansko in UNHCR. UNHCR predloži dosjeje o osebah, ki so begunci oziroma ki jih UNHCR šteje za begunce in Danska jih na to obravnava, uh, vodi razgovore na uh, selektivnih misijah in danski organi na to odločijo, če takšni osebi izdajo uh, dovoljenje za bivanje. Torej, ljudje tole v tem programu uh, lahko sodeluje tako osebe, ki so posilci za azil, kot tisti, ki imajo pravico do tega, da se prijavijo za uh, dovoljenje za bivanje. Torej, seveda to pomeni, da skušamo preučiti različna vprašanja, družinsko situacijo, starost, motivacijo in tako naprej. Ta postopek je seveda hitrejši v hitrem postopku in v posebnih primerjih, vendar kot rečeno, naša, naš program se bo v prihodnosti spremenil. Preden je uh, sprejeta končna odločba, pa takšne osebe tudi morajo na zdravstveni pregled v državi, v kateri se nahajajo. Danska ima običajno tri, tri, tri misije za selekcijo na leto. Ministrstvo se odloči uh, za te misije na osnovi uh, priporočil migracijske službe. No, seveda pa glede tega tudi uh, se pogovarjamo s predstavniki UNHCR-a in se na to odločimo, kam, kje bodo potekale te misije. Torej, uh, pri tem delu sodelujejo tudi nevladne organizacije in eh, iščemo vedno strateške rešitve za to, da eh, povečamo možnosti globalne zaščite. Leta 2008 smo. 2008 smo naselili ljudi iz Malezije, Zambije in Nepala, leta 2009 eh, smo naselili Eh, begunce iz Konga, ki so, ki so se nahajali v Rwandi. Uh, eh, poleg tega pa smo tudi naselili begunce iz Malezije, ki so bili izvorno iz Burme. Leta 2010 smo izvedli misijo v Nepalnu Kenijo. Leta 2011 pa smo imeli misije uh, za selekcijo v Nepalu, Maleziji in, in Zimbabvi. In Zimbabveju. Za leto 2012 eh, smo tudi že izbrali destini, destinacije, torej kje bomo pravili to vrstne misije. Mislim, da ponovno nasletov lahko postane zelo pomembno orodje naše migracijske politike. Dejansko moramo zaščititi osebe, ki se nahajajo v ranljivi situaciji in seveda moramo vedno razmišljati tudi o zmogljivostih in moramo se osotočati tudi na to, da izkorenimo uh, eh, razloge, zaradi katerih ljudje postanejo ranljivi. Se, se, vedno pa moramo tudi upoštevati svoje medaljne zaveze. Danska je zato uh, velik zagovornik regionalne zaščite. Danska ima veliko izkušenj uh, na tem področju. Ponovna naslitev je dobra rešitev za to, da zaščitimo begunce, hkrati pa tudi moramo poskrbeti za povečanje zmogljivosti. Ponovna naselitev pomeni tudi to, da se eh, soočamo in spopadamo z razlogi za izseljevanje v teti država. Eh, gradnja zmogljivosti je zelo eh, dobra in ima tudi pozitivne učinke na sosedne države. izgradnja zmogljivosti v državah izvora bi lahko pomenila tudi, da izboljšamo mednarodno zaščito. To bi lahko tudi pomenilo, da bi v samih uh, regijah državi izvora se uh, vzpostavili boljši standardi za ljudje. Upam, da sem vam predstavil zanimive informacije. Hvala. Thank you very much, Mr. Glinstrup, and of course we are. Hvala. Seveda, danske izkušnje nam lahko tudi pomagajo v smislu tega, da se lahko nečesa naučimo in dansko predsedstvo bo gotovo uh, posedovalo pomembno sporočilo tudi na svetu, ki smo ga danes slišali, torej glede ponovne naselitve. In ozaveščanje je verjetno ena najpomembnejših stvari, če želimo dejansko doseči preboj glede razprave o ponovne naselitvi. Torej, hvala za to predstavitev glede danskih izkušenj in glede vaših namenov za prihodnost. No, ne mislim sedaj podajati uh, sklepnih m, mm, komentarjev, ker sem že vmes marsikaj povedal, vendar bi vseeno rad vam povedal, da prihodni teden bo potekala razprava na plenarnem zasedanju. In pilotni eh, pr projekt je bil sprejet, torej za eh, tako imenovani emergency resettlement. Re re re re re re re vsako leto v Evropskem parlamentu torej, govorimo o tej temi in upamo, da bo ta razprava o enoti za ponovno naselitev znotraj EASA, da bo torej to nekaj, kar bi dejansko lahko koristilo pri ponovni naselitvi. Torej, veselimo se tudi te razprave. Preden začnem razpravo, bi se tudi zahvalil sekretariatu Libe in gospe Van Depene, ki nam je pomagala. Eh, pri tem delu. Gospod Masipidago, beseda je vaša. Eh, hvala na kratko. Sedaj že zaključujem razpravo. Rad bi se zahvalil za moralno lekcijo, ki ste nam jo dali danes popovdne. Hvala. Vendar še na praktični ravni, kot je povedal predsednik Tavares, na praktični ravni bi rad, da znova ponovimo sporočilo iz prestolnice Evrope, iz Bruslja in sicer sporočilo, da je, da je situacija nujna glede 5000 beguncov iz Severne Afrike. Torej, oni ne mudoma potrebujejo evropsko pozornost. Naj povem še nekaj glede teh 5000 oseb. 5000 beguncov je že bilo priznanih strani UNHCR. Oni so prišli iz eh, Libije na Lampeduzo. Torej imamo še pet tisoč, poleg teh pet tisoč, ki smo jih omenjali. In imamo torej moralno obveznost, da jih sprejmemo. Torej, Govorimo o deset, oziroma zanima me, ali govorimo o pet tisoč osebah ali o deset tisoč osebah. Žin, izvolite. Hvala. Pogosto smo slišali vprašanje in sicer države članice imajo pomisleke glede uh, eh, državaja družine saj imajo pomislike, da če odpre eh, vrata enemu ali dvema, potem saj veste. Ko gre za ponovno naselitev, ali je to tudi pomislek, ali je to težava in če da, kako se potem s tem soočate? Vem, kaj pravi Evropska direktiva o tem in vem, kaj države članice dejansko menijo, vendar me zanima, kakšni so argumenti uh, glede tega vprašanja, torej glede vzdrževanja družine. No for the, for the še kdo želi besedo? Bi še kdo od... Eh, odgovorili glede tega, teh vprašanj? Uh, glede številke 5000. Tu gre za Eh, prosilce za azil, ki so pravzaprav sedaj že begunci. Tu, tu gre za osebe eh, iz Libije, oziroma ki smo jih procesirali v Libiji, vendar naš rad v Libiji se je zaprl. Šlo je za somalce, drfurce, eritrejce, ki so se nahali v, Lib v Libiji, ki niso mogli priti do našega rada zaradi Eh, situacije UNHCR-a v Libiji. Torej gre za mešanico ljudi, ki so jim priznali status ali pa ljudi, ki nikoli niso prišli, niso nikoli prišli do tega, da bi lahko sploh prišli do našega urada v Libiji. Torej prečkali so mejo, prišli so v taborišče Šuša in potem smo jih tam obravnavali od primera do primera. Seveda je bila situacija nekoliko drugačna za tiste, ki so že imeli priznanstva za begunce, za tiste, ki ne. Torej, če naj odgovorim naše vprašanje, imamo skupino 4 do 5 tisoč oseb, ki so sedaj znova priznani kot begunci, oziroma nekateri na novo. In oni so še vedno v Libiji. In upam, da bo naše delovanje v Libiji se znova, kmalo znova spostavilo in da bo torej UNHCR znova aktiven v Libiji. Hvala. Like you... Naj še dodam. Omenjali ste begunce, ki prihajajo skupaj z migranti na Lempeduzo. Običajno smo zelo previdni glede tega, da bi rekli, uh, če boste ponovno naselili ljudi, potem bo to vplivalo na. Uh, tokove ljudi, ki prihajajo v Evropo. Gre za različne eh, skupine ljudi, vendar vseeno v tem konkretnem primeru je šlo za osebe, ki so iz Tunizije šli nazaj v Libijo, zato da bi vzeli svoje potne liste in potem so z, z tihotapci eh, s čovni poskušali priti v Evropo. Zdelo se jim je, da je bolje, da ne čakajo na program ponovne naselitve, temveč da tvegajo pot s, s čovnom. Torej, tu gre za tak uh, poseben primer, da se begunci odločijo, da gredo z tihotapci v Evropo. Kar pa zadeva še gospe Lambert. No, morda bi tudi danska vlada lahko kaj s tem v zvezi povedala. Ali je eh, vzdrževanje družine težava? No, seveda lahko je težava pri identifikaciji. Pri identifikaciji se vedno trudimo, čeprav je to težko, da bi ugotovili, da če nekdo reče, da je družinski član, da dejansko je družinski član. Torej, če neka ženska reče, da njen moški, mož zginil, potem res skušamo zagotoviti, da je to res, da se na koncu ne skaže, da ta človek pravzaprav živi na drugem koncu taborišča. Torej, seveda to je uh, težava. No, seveda lahko se tudi zgodi, da uh, nekdo zahteva kasneje ponovno naselitev oziroma združevanje z družino, vendar mislim, da to ni pozašlo posebnih težav, bi morda vi še kaj dodali. Eh, po, politika ponovne naselitve lahko pomaga k temu, da ljudje niso žrtov tih otapcev z ljudmi. No, če pa ne bomo imeli take politike, pa to lahko pomeni vprašanje življenja in smrti. No, temu smo že priča v sredozemlju, še gospod Moric. Lambert, um... Na vprašanje gospod Lambert. Eh, Hovi, ki je že predstavil uh, vidik UNHCR-a, torej seveda mi kot krščanska uh, agencija smo zelo zaskrbljeni glede vprašanja družine. Seveda mi to drugače gledamo, kot pa eh, če bi vprašali nekoga, recimo, ki je predstavnik vlade. Seveda civilna družba te zadeve drugače gleda. Ko se družina vzpostavi, ko se vzpostavijo družinske vezi, potem imajo begunci zelo različne uh, informacije. Nekateri menijo, če ste majhna družina, potem je morda bolje, da tega ne omenjate ali pa če imate družino, tega ne omenjate. Skratka, imajo zelo nasprotujoče se informacije in potem včasih um, na začetku ne vedo, kaj povedati. In potem je seveda za uradnike UNHCR čas je težko določiti, kdo dejansko spada v katero družino. Zlasti, če imamo neko situacijo, kjer je veliko taborišče in je zadeve res težko ugotavljati. Včasih se kasneje šele izkaže, da mm, je uh, nekje še nek otrok, ki ga nihče niso omenja in potem seveda oseba odgovori, da če bi rekel, da imamo otroka, potem me ne bi sprejeli. Skratka, uh, vprašanje izraževanja družine vsebuje vse to, če imamo recimo taborišče kot je Dahab v, v Keniji, eh, tam je veliko sirot, ki jih osebe, ki jih druge osebe posvojijo, vendar to seveda ni družina v klasičnem smislu besede in lahko potem pride do. Eh, težav. Če živite z nekom deset let, potem je to seveda eh, za vas vaša družina, če tudi morda niste krvni sorodniki. Skratka, ena stvar je zakonit uh, status, vendar moramo se zavedati, da uh, begunci si pač skušajo organizirati življenje, kot si ga lahko. In mi in druge organizacije, Rdeči križ in tako naprej, si skušamo, skušamo zbrati denar, da bi eh, eh, lahko ljudje torej, bili združeni s svojo družino, vendar kakorkoli že, to je veliko vprašanje. No, v, uh, da, na Danskem to ni bil sicer problem, ampak je to zelo pomembno vprašanje. Pri naših misijah za selekcijo uh, jim povemo o eh, pravilih za združevanje družine, tako da vedo, eh, kaj sprejemajo. Kaj ti pomembno je vedeti, da obstajajo različni koncepti družine in zato jih je treba pravilno informirati, tako da razumejo, da vejo, s čim se strinjajo potem. Moram reči tudi to, da ne razbijamo družin tako da eh, na Dansko pridajo družine, v kateri so dojenčki in zelo stari ljudje. Um, kot je eh, to in to omenil, eh, to so tudi otroci, ki živijo se starši, to pa niso njihovi biološki starši. Tudi te sprejmemo, na njih gledamo kot na družino. Dobro sodelujemo z UNHCR v tem pogledu. Ampak nastan, najdete situacije, ko pač eh, sirote živijo z neko drugo družino, ki niso njihovi biološki starši, ampak mi na te gledamo kot na družine. Hvala lepa. Želite še kaj dodati? No. Okay. Ne. Še kdo želi besedo? Če nihče drug več ne želi besede, bomo končali prej, kot je predvideno in tako bo, bomo imeli več časa za zaključne pripombe komisije eh, sveta in parlamenta. Temu delu bo predsedovala kolegica Jean Lambert. Najlepša hvala. okay. Um, I know that people are... Vem, da morajo ljudje domov. Ampak moramo to javno razpravo formalno zaključiti. To, kar smo slišali in kar smo povedali, je bilo zelo koristno. Zelo veliko zanimivih prispevkov smo slišali, veliko pomembnih informacij. In parlamentu bo vse to prav gotovo pomagalo, da bo lažje razumel horizontalno povezavo med dosjeji. To nam bo pomagalo tudi pri dodelavi konkretnih predlogov, ki so pred nami, tudi za prihodnje. Sedaj pa sprašujem kolege iz eh, komisije in sveta, oziroma jih prosim, da kaj povesta o tem dnevu. In tudi sama bom še povedala, kakšno besedo v imenu parlamenta. Predstavnica komisije bi prosim začeli. <laughs> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada navezala na to, kar ste ravno kar povedali. To je bil zelo zanimiv dogodek. Veliko smo zvedeli. Vsem razpravam smo sledili, jih spremljali. Prisluhnili smo tudi kritičnim komentarjem, tudi ti so bili zelo korisno, te bomo upoštevali in upajmo, da bo to dobra podlaga za naslednje razprave v naslednjih tednih in mesecih. Kar zadeva ostali del, rekli ste, naj pogledamo v prihodnje. Kot veste, je cilj druge generacije zakonodaje, ki jo predlaga komisija, izboljšati usklajenost med različnimi instrumenti EU in tudi poenostaviti uporabo standardov po EU. Naš cilj je zagotoviti eh, dele, delitev bremena. Prav tako želimo izboljšati standarde zaščite in želimo se eh, oddaljiti od eh, koncepta minimalnih standardov, kar je bilo značilno, da zakonodajo do sedaj. želimo se približati konceptu skupnih visokih standardov, potem eh, želimo odpraviti tudi trenutni sistem loterije, ki je nastal zaradi pomankljivosti v zakonodajo. In eh, komisija bo seveda prisluhnila svetu in parlamentu in računamo na vaše delo, na vašo podporo pri doseganju teh visokih standardov standardov. Polsko predsedstvo je bilo zelo aktivno, komisija se predsedstvo zahvaljuje za vse opravljeno delo in komisija se že veseli sodelovanja v prihodne. Naj povdarim, da se vsi zavedamo, da bodo potrebni kompromisi, če želimo doseči cilj eh, oziroma rok ki je let 2012. E, to pa pomeni, da morajo vse strani biti pripravljene se čemu odpovedati v interesu uravnoteženega e, dogovora, ki bo v interesu naš vseh. Zakonodajni okvir bo predstavljal koherenten sistem, ki bo enostaven in ki bo upošteval e, težave in vprašanja Evropskega parlamenta in držav članic. In s tem bom zaključila. Komisija vam ostaja na razpolago. Z vami smo pripravljeni sodelovati v naslednjih mesecih in res računamo na vašo pomoč. Najlepša hvala. Sedaj se pa obračam k svojemu sozakonodajalcu, institucionalno gledano seveda. in sicer on eh, predstavlja PNZ področje. Hvala lepa vsem skupaj. Dve stvari bi želel povedati. Eh, ne bom ponavljal vsega, kar je bilo rečeno v sedmih panelih, ampak dve stvari vseeno. Zunanja dimenzija azilne politike, zelo zanimiva razprava je potekala o vprašanju ponovne naselitve in predsedstvo ter vsi v svetu priznavamo, da je ponovna naselitev eden zelo pomembnih vidikov zunanje dimenzije azilne politike. To je eno od področji, kjer so države članice aktivne, kjer eh, sodelujejo prostovoljno. Deset držav članic ima trenutno programe ponovne naselitve. In res je, tudi sama Unija je aktivna tukaj, tu obstaja možnost financiranja programov ponovne naselitve v okviru Evropskega sklada za begunce in pričakujemo, da, bodo, eh, da bo teh možnosti še več v okviru bodočih finančnih perspektiv kot je bilo rečeno, obstaja tudi eh, pobuda, ki je na mizi trenutno, ampak eh, žal je zastala zaradi nesporazumov in eh, medinstitucionalnih odnosov, zaradi vseh teh komplikacij še nismo prišli do kompromisa, ki bi bil zadovoljiv za vse stranke, ampak seveda se želimo ta kompromis najti. Vendar pa eh, je trio odločen, da bo vse te stvari spravil v red. Druga stvar, eh, druga stvar, ki jo želim povezati, se pa nanaša na notranjo dimenzijo azilne politike. Ta notranja dimenzija je bistvenega pomena v luči današnje javne razprave. Člani sveta in predsedstvo, vsi se strinjamo, da azilni eh, sistemi v državah članicah niso popolni, daleč od tega v nekaterih primerih. Eh, člani eh, sveta in predsedstvo se vsi strinjamo, da nekatere države članice potrebujejo pomoč v tem pogledu in zato je bil dosežen konsens na najvišji eh, možni ravni, namreč, da potrebujemo enotni azilni sistem do leta 2012. To je bilo potrjeno junija letos. To pa še ne pomeni, da so standardi v državah članicah posod nizki. Ne, nikakor ne. Slišali smo primere najslabših praks, kar zadeva tolmačenje eh, jezikovne zahteve na splošno, ampak dosti manj smo pa slišali o najboljših praksah na tem področju, ki tudi obstajajo. Tudi smo slišali o primeru na Irskem, ko so kriminalce zaprli skupaj z ženskami. To je eden od primerov, ki je bil dan, ampak jasno mora. Uh, Eh, jasno mora biti, da direktiva to prepoveduje in da direktiva omogoča dostop nevladnih eh, organizacij do eh, infrastruktur za pridržanje. Potem smo slišali tudi, da se eh, tisti, ki so odgovorni za določene primere, včasih eh, obnašajo kot policisti, ampak moramo vedeti, da ti ljudje v državah članicah delujejo pod veliko pritiska v težkih pogojih in zelo malo denarja. Zakaj vam vse to govorim? Zato, ker to eh, velja za pogajanja o azilnem svežno zlasti o zla, pogajanja o direktivi. E, pogajanja o direktivi o zimnih postopkih so izjemno težka. Najprej imamo 27 zelo različnih azilnih sistemov, do sedaj ni bilo še nobenega poskusa harmonizacije, tokrat prvič poskušamo kaj takega, potem prva generacija aktov EU na tem področju postavlja minimalne standarde, ampak ti minimalni standardi obstajajo še vedno leto, leto in pol in zato še vedno vsi ne vedo čisto dobro, kako naj to deluje. In tretjič, kar zadeva direktivo o azilnih postopkih, eh, Tu je veliko določb ki vplivajo na temeljne, temeljna načela upravnega in civilnega prava v državah članicah. In te stvari je izjemno težko spremeniti. In tretjič, mislim, da se je to jasno pokazalo v razpravi o pridržanju, to je področje prava, eh, ki tudi ki je tudi eh, upoštevajoč eh, sodno prakso izjemno negotovo. Recimo priporočila sveta ministrov, eh, sveta Evrope o pridržanju. Poglejte si drugi razlog. Namreč, da je treba dobiti vse potrebne elemente v spisu. To ni enostavna določba. Te situacije so zelo Eh, zapletene in eh, sodišča ali kdorkoli drug daje zelo malo navodil oziroma smernic, kako postopati. Končno veliko standardov v teh tekstih presega jamstva, ki so na razpolago državljanom eh, držav članic samih. In zato se moramo vprašati, ali je upravičeno dati več garancij iskalcem pros, eh, azila, kot pa eh, domačim državljanom v tem eh, svežnju. Vemo, da imamo težko proračunsko situacijo in vemo, da, da bo pogajanje zelo težko. Z drugimi besedami, eh, zelo lahko je eh, opisati ta pogajanja kot eh, nek boj med institucijami, kjer eh, svet poskuša standarde znižati, druge pa zvišati. Ne, to sploh ni primer. Skušamo nekako doseči ustrezno kombinacijo eh, med različnimi sistemi, nekateri so zelo dobri in glede na to, da imamo poveroti zelo različne pravne situacije, je zelo težko najti kompromis. Eh, odločili smo se, da bomo dosegli dogovor do konca 2012, se pravi do konca mandata tega trija. Polsko predsedstvo, slišali smo prijazne besede, ampak eh, mi se trudimo, da bi to bilo mogoče, da ustvarimo tudi potreben elan, da bo to mogoče eh, s podočjem, s prihajajočim danskim predsedstvom tesno sodelujemo, kakor tudi s prihajajočim ciperskim predsedstvom. In upa, da se bo to dobro izteklo, tako kot ste vsi rekli. Veliko prijaznih besed je bilo uh, rečeno o polskem predsedstvu, ampak predsedstvo je samo tako močno kot države članice, uh, ki jih zastopa. Če eh, ustvarjamo pozitivno podobo, je to samo zahvaljujoč podpori držav članic. Hvala lepa. Najlepša hvala, da ste razložili težave v tem dosjeju. Vemo, da so take težave obstajale tudi v preteklosti. Preden smo mi postali so zakonodajalec, vemo, da obstajajo težave, ampak pošteno je povedati tudi, da imamo včasih občutek. Če damo zdaj karte na mizo, da so nekateri odgovori, ki nam jih je svet poslal, v določenih trenutkih, ne bom eh, omenjala nobenih imen, včasih imamo občutek, da ne razpravljamo o dejanskih vprašanjih, o problemih, ampak včasih se nam zdi, da je treba prepričati ljudi, da tu gre za resno zadevo in prosim, ali eh, bi se lahko pogovarjali, kako najti pot iz tega kaosa, tako da bi na koncu imeli najboljšo možno zakonodajo. Ampak nimamo nobene iluzije. V določenih državah članicah so velike eh, težave, politična klima je težka in seveda je treba za to azil in azilno vprašanje ustrezno predstaviti, kajti določene politične sine so, večina jih na srečo ni v vladi, ampak eh, so določene politične skupine, ki bi želile, da se eh, to vprašanje pospravi v predal, kajti menijo, da je azil eh, privilegij, ne pa pravica. Tako mislim, da se v osnovi strinjami. Vsi si želimo doseči najboljši možni rezultat za prihodnost toliko ljudi na tej zemlji, ki živijo v tako groznih okoliščinah in ki jim grozi pregon oziroma nevarnost. Z vidika parlamenta lahko rečem, da smo zelo veseli, da lahko eh, sodelujemo tudi neformalno, sedaj imamo kontaktno skupino za azil, poskušali bomo najti rešitev za določena horizontalna vprašanja, ki so bila danes odprta. Eh, bilo je postavljeno vprašanje, uh, bilo je postavljeno vprašanje oziroma odprto vprašanje ljudi s potrebnimi potrebami. Ljud... In tudi mi bi želeli, da bi do konca leta 2012 zaključili eh, predelavo azilnega svežna. Ne prečakujemo, da se bo to zgodilo januarja, ampak prav gotovo upamo, da bomo zaključili delo do konca leta 2012 in upamo, da bomo rešili nekaj vprašanj, ki skrbijo države članice. In upamo tudi, da bomo uspeli eh, razširiti dobre prakse. Recimo v Belgiji smo slišali, imajo dobro rešitev za eh, tiste primere, kjer je azil povezan tudi z vprašanjem spola prosilca. Prav gotovo se bomo česa še naučili, to bo krivulja učenja. Vem, da eh, ljudje čakajo o tem, ampak naslednji teden bomo glasovali o direktivi o zahtevanih pogojih. Toliko, to je sedaj novica. No, to so nam rekli, upajmo, da bo to šlo skozi. Ne glede na korelacijske tabele in upajmo, da bo to eh, znak, da se bodo stvari začele premikati v celem svežnju. Želim se zahvaliti vsem, ki ste danes sodelovali, ki ste uspeli sedeti v tej dvorani cel dan, ki ste prispevali k bogatstvu razprav in ki ste prispevali krasne informacije, s katerimi močli. Zahvaljujem se tudi tolmačem ter vsem tistim, ki ste pomagali pri organizaciji današnjega dneva. In upajmo, da bo rezultat tega, tega pozitiven in eh, upajmo, da bo se našla rešitev tudi za tistih 5000 beguncev, ki čakajo v Tuniziji. Upamo, da tisti poziv ne bo naletel na gluha všesa. Še enkrat hvala lepa in varno pod domov.